Okay, friends, uh... Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Predlagam, da nadaljujemo kar po predlaganem dnevnem redu. Hvala. Tormačenje je na voljo. Povedati pa želim, da nas bo obiskala skupina 30 obiskovalcev iz Trgovske in industrijske zbornice iz regije Vien. In sicer v okviru razprave o napotenih delavcih. To skupino obiskovalcev je povabila gospa Moran Šahtije. Zdaj pa tretja točka na dnevnem redu. Gre za varnost in zdravje starejših delavcev. Šlo bo za predstavitev pilotnega projekta, ki ga je sprožil Evropski parlament. Besedo dobi gospod Kokpan iz eh, Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu OŠA. Izvolite. Hvala lepa. Kar tako želim dati besedo kolegi z komisije. A lahko? Ja, seveda, izvolite komisija. To bo gospa Charlotte Griefos. Izvolite, beseda je vaša. Hvala. Sem Tereza Mojtinjo. Nadomeščam gospod Charlotte Greifrus. Žal je odsotna. Najprej pa se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za podporo v zvezi s to temo. Pilotni projekt o varnosti in zdravju starejših delavcev prav gotovo prispeva k našemu ukvarjanju z demografskimi spremembami. Hvala tudi agenciji OŠA za uspešno izvedbo tega projekta. O rezultatih bodo spregovorili čez nekaj minut in videli bomo tudi, kako pomembne rezultate je prinesel ta projekt. Ljudje v Evropi so najbolj dragoceno bogatstvo Evrope. Skrbeti moramo za vsakega posameznika, tudi za starejše, zato da bodo vsi lahko izpolnili svoj potencial in da bodo prispevali k družbi in k trgu dela službe komisije veliko pomena pripisujejo zdravju in varnosti starejših delavcev, zato da bodo lahko delali dlje in da bodo delali na bolj vzdržen način. To je tudi v središču strateškega okvira Evropske unije za obdobje 2014 do 2020. Demografske spremembe in starajoče se delovna sila sta ključni prednostni nalogi. Zelo sem zadovoljna, da se že govori o konkretnih ukrepih. To vključuje tudi dejavnosti v okviru tega pilotnega projekta, naprimer izmenjava najboljših praks, zato da bi izboljšali pogoje dela in da bi spodbujali ukrepe ponovnega vključevanja. Ali pa seveda, da bi OŠA izvedla kampanje za leto 2016 in 2017 v zvezi z zdravimi delovnimi mesti povsod. To je ključnega pomena zato, da bodo ljudje ostali bolj zdravi in da bodo dlje lahko delali. Ampak to je tudi ključni element produktivnosti in trajnosti javnih financ. Varnost in zdravje starejših delavcev je relevantna tema tudi zato, ker tečajo posvetovanja v zvezi s tebrom socialnih pravic. Zato razmišljamo o tem, kako bi lahko ohranili stik z spremenjajočo se družbo in tudi z novim svetom dela. Pravice, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu, so vedno bile bistvo naših politik in seveda je to še vedno ključnega pomena za naše razprave kar zadeva starajoče se delovce in njihovo varnost ter zdravje. Povedati želim, da je treba to obravnavati na holističen način in seveda z usklajevanjem različnih politik. Prispevki ključnih akterjev bodo ključnega pomena za to, da na koncu dosežemo dobre rezultate. Na koncu želim povedati še nekaj. Dobro Zdravje in varnost pri delu nista pomembna samo zato, da bi delavcem omogočili, da delajo dlje. To je pomembno tudi zato, da poskrbimo, da so delavci zdravi, tudi ko se upokojijo. Hvala. The... Hvala lepa. Zdaj pa EU OŠA. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Povedati vam želim, kakšni so bili cilji vaše odločitve leta 2012, da bi izboljšali izvajanje obstoječih priporočil, izmenjavo najboljših praks in da bi še raziskali načine za to, da bi izboljšali zdravje in varnost starejših delavcev. Prav tako smo želeli izvedeti več o obstoječih politikah, ki zadevajo starajočo se delovno silo. Pogledati smo želeli, kako se to izvaja v državah članicah. Želeli smo zagotoviti tudi analizo za razvoj politik na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno z rehabilitacijo in politikami vračanja nazaj na delo, prav tako pa želimo podpirati izmenjavo najboljših praks na ravni podjetij. V zvezi s tem je agencija izpeljala veliko potezni triletni raziskovalni projekt, ki je povezoval več elementov, zato da smo analizirali situacijo na različnih ravneh. Prvič, preučili smo, kakšno je stanje trenutnega poznavanja teh vprašanj, kakšno je stanje na področju znanosti na tem področju v različnih državah članicah in kakšne politične prioritete so bile razvite. Zanima nas tudi, kako se te politike in pobude izvajajo in kako se te politike odražajo na delovnem mestu. Kakšne izkušnje imajo delavci in delodajalci v zvezi z temi ukrepi? V okviru tega smo se posvečali trem področjem. Prvič, stavajoča se delovna sila in varnost in zdrave pri delu, spolna vprašanja ter rehabilitacija in vračanje na delo. Projekt je bil zastavljen tako, da ni pobiral samo potrebnih informacij, namenjen je bil tudi temu, da bi dejansko dosegli nek učinek na podlagi raziskav. 20 delavnic smo organizirali v desetih državah v Evropi, več kot 200 ljudi je sodelovalo, to so bili glavni akterji, socialni partnerji in tudi udeleženci zunaj skupnosti varnosti in zdravja, naprimer iz eh, okolja zdravnikov, akademikov in tako naprej. Prvič se je pogosto zgodilo, da so ti ljudje sedli za isto mizo in govorili o tem. Prav tako smo izvedli intervjuje z 80 strokovnjaki iz 12 držav. Raziskovali smo, kako so bile politike razvite in kako se izvajajo. Prav tako smo izvedli raziskavo na ravni delovnih mest, sodelovali smo z MSP iz desetih držav, delodajalci so bili tam, kadrovsko osebje, zdravniško osebje in drugi. Vsi so govorili o tem, s kakšnimi izzivi se spopadajo, kakšna je njihova motivacija za delo in s kakšnimi ovirami se spopadajo. Imeli pa smo tudi seminar za deležnike, več kot 100 udeležencev smo uspeli dobiti in tudi nekaj članov vašega odbora je bilo tam. Bila, bili so tam tudi neodvisni strokovnjaki, ki so svoje ukrepe predstavili in seveda prispevali k razpravi. Zdaj pa čisto na hitro nekaj glavnih rezultatov, ki smo jih imeli priložnost dobiti pri tem projektu. Seveda boste lahko več prebrali tudi v dokumentu. 31 podrobnih poročil smo pripravili za posamezne države. Opisujejo kontekste, naprimer, kar zadeva demografska vprašanja, odvisnost starejših in razmerja na tem področju. Govorili smo tudi o ekonomskem socialnem položaju teh ljudi, in s tem je mogoče lažje tudi razumeti razvoj politike in njihovo zgodovino. Izvedli smo analizo strategij in ukrepov na politični ravni, ki temelijo na teh poročilih za posamezne države. Izvedli smo tudi povzetek intervjujev strokovnjaki in rezultatov delavnic. Nekatere države članice reformirajo pokojninske sisteme in skoraj vse so povišale upokojitveno starost na 65 ali še več, vsaj v primeru moških v naslednjih 15 letih. Ampak samo nekatere države so izvedle tudi ustrezne ukrepe za to, da bi upoštevali vprašanje varnosti in zdravja, zato da podaljšanje delovne dobe ne bi poslabšalo zdravja ljudi, ko gredo v pokoj učinkovite strategije so tiste, ki so prečne narave, torej, ki vključujejo zdravje, izobraževanje, pravosodje in tako naprej. Prav tako je treba vključiti različne deležnike. Vendar v svoji raziskavi smo tudi videli, da samo nekaj držav ima ustrezen okvir za to, da bi lahko izvedli ustrezne politike. Ti okviri temeljijo na konceptih, kot je zaposljivost, sposobnost dela in tako naprej to ne temelji na nesposobnosti. Seveda vsi vemo, da je treba poskrbeti, da bo delo bolj vzdržno. V nekaterih državah članicah eno ministrstvo vodi te postopke, naprimer v primeru Finske, v drugih primerih pa več ministrstv sodeluje. Ampak ključ do uspeha je koordinacija čez politike in vključevanje vseh deležnikov. Prav tako imamo povzetek poročila, in specifične študije primerov za rehabilitacijo in vračanje na delo. Poklicna rehabilitacija pokriva tiste postopke, ki naj bi pomagali ljudem, da se vrnejo na delo, ne glede na to, ali imajo zmanjšeno zmožnost dela zaradi starosti, invalidnosti ali česarkoli drugega. Če se človek neustrezno vrne na delo, potem to vodi do invalidnih pokojnin in zgodnjega upokojevanja. Hitro posredovanje je ključ do uspeha. Raziskave kažejo, da so ti postopki najbolj uspešni v prvih šestih mesecih odsotnosti z dela. Dlje kot je oseba odsotna, potem so niže njene možnosti, da se bo kadarkoli vrnila na delo. Več pobud v državah članicah se posveča temu, da bi družinske zdravnike prepričali, da je vrnitev na delo pozitiven kliničen izid posvečati bi se morali zmogljivosti, sposobnosti, ne pa nesposobnosti delavcev. Treba je imeti prikrojen pristop, ki bo ustrezen za vsakega posameznika. Govoriti pa ne smemo samo o zdravju, ampak tudi o motivaciji, spretnostih in drugih dejavnikih za trg dela. To je lahko morda teže za MSP-je, kajti najti mogoče tudi primere finančne in tehnične podpore, ki pomagajo tem skupinam podjetij. Prav tako smo določili inovativne politike na delovnem mestu, prav tako smo intervjuvali delavce in delodajalce, kadrovsko osebje in druge. Govorili smo o tem, kakšna praktična urodja uporabljajo, kakšne ovire so, s katerimi se soočajo in kaj so ključni elementi uspeha. Ugotovili smo, da veliko manjših podjetij sploh še ne obravnava tega vprašanja. Nekateri pa sploh ne vedo, da bodo v prihodnosti imeli problem. Nimajo ustreznih finančnih in kadrovskih virov, da bi se spopadli s tem problemom. V mikro in malih podjetjih so ukrepi pogosto ad hoc, reaktivni, neformalni in ciljno usmerjeni na specifično vprašanje. Običajno ne obravnavajo širše politike varnosti in zdrave pri delu. Lasnik v mikropodjetju ima ključno vlogo in njihova vodilna vloga je ključ do uspeha. Ampak našli smo nekaj dobrih primerov, ukrepov, ki spoštujejo in pospešujejo dobro prakso. Gre za scheme podpore ali za scheme financiranja. Ampak zdi se nam, da bi morali povedati več o tem, kaj je mogoče storiti in kje je mogoče dobiti zunanje strokovno znanje. Če torej povzamem nekaj ključnih rezultatov, lahko rečem, da vidimo velike razlike po državah članicah glede na njihov demografski razvoj. V nekaterih državah se staranje delovne sile upočasnjuje, v drugih državah se še vedno pospešuje, prav tako je treba upoštevati različne dejavnike na družbo, posledice krize in tako naprej. Vpliv na sisteme blaginje, torej na pokojnine in zdravstveno zavarovanje, je sicer občuten, ampak države članice želijo predvsem delati na tem, da bi povišali stopnjo zaposlenosti za starejše delavce in invalide, ne pa da bi izboljšali pogoje dela. Države članice. Nekatere, naprimer, pomen dajo varnost in zdravje pri delu, zato da bi se spopadli z problemi zaradi staranja prebivalstva, primeri dobrih praksov Avstrija, Nemčija, Finska in Nizozemska. Kaj lahko sklenemo? Sklenemo lahko, da je treba izboljšati zaščito za vse na ravni politike in delovnega mesta. To velja za vse življenjsko obdobje, to velja za mlade in za starejše. Treba je spodbujati medgeneracijsko izmenjavo, prav tako je treba spoštovati, da imamo zelo raznoliko delovno silo, treba je pomagati posameznikov, lahko bi imeli oceno, naprimer po spolu ali po stopnji tveganja, treba pa spodbujati tudi blaginjo na delovnem mestu. Upoštevati pa je treba, da različni elementi vplivajo na zaposljivost. Treba je podpirati podjetja, naprimer mikro in majhna podjetja, socialni dialog je pomemben pri razvoju pobud in na ravni pobud ter na ravni delovnih mest je treba govoriti o udeležbi, potrebujemo pa integrirane politike, ki bodo prečne narave. Torej, vse to je pomembno tudi za delo agencije OŠA samo, kajti mi izvajamo zdaj največjo kampanjo na področju varnosti in zdravja pri delu. Kampanja teče dve leti, velja za vse starostne skupine, izvajali bomo letos in drugo leto. Informacije in podatke, ki smo jih dobili v okviru parlamentarnega projekta, so ključnega pomena. Temo smo izbrali prav zaradi odločitve parlamenta. V Evropskem tednu, ki se začne 21. tega meseca, bomo seveda storili še več na tem področju, vse podatke pa imate na voljo tudi na naši spletni strani. Razvili smo tudi e-priročnik, ki ga lahko uporabljajo na delovnem mestu. Na voljo je v več kot 30 nacionalnih različicah. Želeli smo razviti uporabniku prijazno orodje, ki pomaga delovcem in delodajalcem, da zagotovijo varnost in zdravje pri delu. Ponuja tudi praktične primere, pa tudi navodila, kako priti in izkoristiti vire. Rezultati raziskave bodo na voljo tudi v obliki vizualiziranih podatkov. To bo na voljo za ljudi, kot ste vi. Ko bo to na spletu, vam bomo zagotovili povezave, zato da boste vi lahko primerjali razmere v svoji državi članici v primerjavi z drugimi in da boste videli, kako se pristopi razlikujejo po državah članicah. To je samo drobtina vsega, kar sem vam želel povedati. Hvala še enkrat za to čudovito pobudo Evropskega parlamenta. Upam, da je bila moja predstavitev zanimiva in upam, da smo s svojim delom izpolnili vaše pričakovanja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala, mislim, da smo dobili še kaj več kot samo drobi, drobtinico. Gospod Kristensen dobi minuto, potem pa bomo začeli z glasovanjem. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala Viljemu Koburnu za njegovo predstavitev. V splošnem pa seveda najlepša hvala agenciji OŠA za to, da dviga zavest o varnosti in zdravju pri delu. Hvala tudi, da prispevajo k bolj varnemu delovnemu mestu povsod po Evropi. Vedeti morate, da Evropski parlament zelo ceni vaše delo. Pri sprejemu strateškega okvira za varnost in zdravje pri delu je Evropski parlament sprejel odločitev, da bo poskušal izboljšati varnost in zdravje pri delu. Sam sem bil poročevalec. Rekli smo, da je treba podpirati vzdržno delovno življenje in tudi zdravo staranje. Zato pozivamo komisijo in agencije, da razvijajo ustrezno politiko za to. Danes pa pozivamo države članice, da upoštevajo, da je rehabilitacija in ponovno vključevanje ključnega pomena. Vključiti je treba rezultate pilotnega projekta, ki ste ga izvedli vi, v delo na področju varnosti in zdravja pri delu za starejše. Hvala lepa, da ste nam podali rezultate vaše raziskave in komisijo in države članice pozivam, da sledijo vašemu nasvetu in še vedno vas podbujam, da nadaljujete s svojim zelo pomembnim delom. Najlepša hvala. Gospa Jazdovjecka, seveda, izvolite. E, hvala lepa za vaše poročilo. Zaradi demografskih problemov, s katerimi se soočamo zaradi demografskega razvoja, je zelo pomembno, da poskrbimo za zdravje starejših. V svojem poročilu ste ugotovili, da obstajajo primeri, kjer ni dobrih rešitev. In v večini teh primerov gre za pomankanje virov. Vaša raziskava je bila zastavljena zelo na široko in menite, da je prav to razlog za pomankanje ukrepov. Zanima me, ali obstaja tudi izmenjava praks in informacij med državami članicami. Podali ste nekaj besed v zvezi s tem in uh, lepo bi bilo, če to ne bi doseglo samo držav članic, ampak tudi podjetja. Ampak morda to ne bo steklo tako, kot si želimo. Ko si pa pogledam vse skupaj, me zanima, ali nam lahko podate konkretni primer, ki bi lahko delal v, oziroma deloval v vseh državah članicah. Hvala. Morda kratek odgovor strani EU OŠA. Hvala. Hvala za komentarje, hvala za vprašanje. V Evropi je pozitivno to, da so razmere zelo raznolike severnoevropske države so ugotovile, da se je prebivalstvo začelo starati zelo zgodaj. Že v 70-ih letih so začeli ukrepati. Zaradi tega se lahko marsikaj naučimo. Vidimo lahko, da gre za koordinacijo, ki je prečne narave, sega čez več politik. Pri rehabilitaciji in vračanju na delo moramo zagotoviti, da bo več akterjev delalo in sodelovalo. Treba je tudi spremeniti pristope primarnih negovalcev, zato da ne bodo samo ocenjevali, ali je nekdo sposoben za delo ali ne, ampak da lahko naprimer za delo dajalcem govorijo o tem, kako bi prilagodili delo na mesto, da se bo človek lahko vrnil na delo. To ne pomeni pozitivnih rez rezultatov samo za podjetje, ampak tudi za osebo, ki se lahko vrne na delo. Mislim, da naše raziskave lahko prispevajo k temu. Obstajajo pa seveda primeri specifične podpore v smislu usmerjanja in schem podpore na delovnem mestu, kakor ste seveda omenili tudi vi. Hvala lepa, gospod McIntyre. Hvala, gospa predsedujoča. To je zelo pomembno vprašanje. Škoda, da nimamo dovolj časa, da bi lahko vsi sodelovali pri tem zelo pomembnemu vprašanju. Delodajalci imajo enake obveznosti do starejših delavcev kot do drugih delavcev in varnost in zdravje pri delu ne bi smeli izkoristiti kot pretvezo za to, da ne bi zaposlovali starejših ljudi. Morda bi morala povedati, da tudi mene to zanima. Številni smo, ki se ne nameravamo upokojiti pri 50 ali 60 ali kadarkoli že. Vsi se, oziroma nekateri, se čutimo zelo sposobne in fit. V Združenem kraljestvu je bilo ugotovljeno, da se 62 odstotkov ljudi pri 50 počuti bolje kot kadarkoli prej treba spremeniti ta miselni vzorec, da starejši pač ne zmorejo delati. Zanima me torej, kaj bi ljudje in Evropska unija lahko storili za to, da bi razvili politike, ki bodo delovcem, delodajalcem in drugim pomagali, da bodo starejši delovci lahko dlje časa ostali na trgu dela. Hvala lepa. Absolutno se strinjam z vami. Demografski razvoj je nekaj, s čimer bi se naš odbor prav gotovo moral ukvarjati. In mislim, da bi morali, gospa predsedujoča, eno celotno sejo nameniti prav tej temi, zato da bi lahko zadeve obravnavali z več vidikov. To je eno od vprašanj, s katerimi smo se že ukvarjali in s katerimi se bomo seveda še naprej ukvarjali. Zato bomo predlog gospe Jazlovecke poskusili spremeniti v meso. Prav gotovo obstaja veliko vprašanj, o katerih bi lahko razpravljali v okviru odbora. Razprave pa je zaenkrat konec. Mislim, da moramo namreč nadaljevati. Hvala, samo en predlog. Dolgo se že ukvarjam za vprašanje demografije. Morda bi bilo smiselno imeti ta sestanek skupaj z odborom Ekon. in še enim drugom. Hvala, bomo upoštevali. To je tema, ki zanima prav gotovo starejše in mlade, zato moramo poskrbeti, da bodo vsi lahko prišli na trg dela in bili uspešni. Hvala, začeli bomo z glasovanjem. Imate svoje kartice. Zdravo the EGF case. Primer EGF. Gre za EE e Petroleum and Chemicals, Estonija, kdo je za, oziroma glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Uh, the vote is closed. One- Koniec glasowania. ALS e ima enega preveč. Okay. 44. 44 proti 6. Dobro. Letalska strategija za Evropo, kompromis D, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 14, je brezpredmeten, vse je brezpredmetno, dobro, odstavek 1a, predlog spremembe 26, po delih, to so zahtevali socialisti, Prvi del imate naveden na glasovalnem seznamu, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo to preverili. Uh, and the, eh, the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 27, 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis E, 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis F, 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis H, 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis H, 2 za, proti vzdržani sprejeto. predlog spremembe 35. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprijeto. 36. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis G. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprijeto. 39. Kdo je za? Proti vzdržani proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis I. Kdo je za proti vzdržanje? Sprejeto. 51 za proti vzdržanje zavrnjen. 52 za proti vzdržanje sprejeto. 53 za proti vzdržanje vzdržani sprejet. Kompromis J za proti vzdržani sprejet. Kompromis L za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe oziroma kompromis K za proti vzdržani sprejeto. 61 brezpredmeten, kompromis M za proti vzdržani sprejeto. 81. predlog spremembe za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis N za proti vzdržani sprejeto. O 82. predlog spremembe za ja, vključno z Eh, umikanje um, eh, pravice uh, odstopa ali vključno z napaka je, uh, off je potrebno napisati za, proti, vzdržani. Mogoče smo ga zavrnili, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Ja, zavrnili smo ga. 65. predlog spremembe za. Ne, se upravičujem, 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo elektronsko. 80. predlog spremembe, izvolite. Glasujte. Konec glasovanja. 80. smo sprejeli 82. predlog spremembe, se upravičujem 87 za, proti vzdržani sprejeto. 85 za, proti vzdržani sprejeto. 88 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis O za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. 99 za. Ja, tukaj je že ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Stoti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Ampak vseeno preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 100. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ja, sprejeli smo ga. 101 za, proti, zdržani, sprejet. 102 za, proti, vzdržani. Preverili bomo po elektronski poti 102. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, sprejet. 104 za, proti, vzdržani. Naj se upravičujem. To moramo preveriti elektronsko. 104 je med dajem na glasovanje elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga, ja. Vidim. Kompromis P za proti, vzdržani, sprejet. 112 za, proti, vzdržani, sprejet. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejet. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 118 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis, pardon, Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejet. Osem za, proti, vzdržani, sprejet. Devet za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 12 za proti vzdržani sprejet. In sedaj glasujemo o celotnem osnutku eh, mnenja z spremembami oziroma amantmaji. Glasujte elektronsko. Izvolite. Če ko končate. Ja, zaključeno glasovanje. 46 za, 6 proti. Najlepša hvala za opravljeno delo gospodu Kristensenu. Potem pa nadaljujemo z priznavanjem uh, eh, klicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh. Začenjamo z 65. za proti vzdržani sprejeto. Kompromis H. Ne. Preverjamo predlog spremembe 65 elektronsko. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Tudi to mora preveriti elektronsko. Kompromis H. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis I za proti vzdržani. To moram pa sama preveriti. Kompromis I. Izvolite, glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga predlog spremembe 51 z ustnim amadmajem za proti vzdržani sprejet. 69. predlog spremembe za proti vzdržani sprejet. 14 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 15 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani. To bomo preverili po elektronski poti. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. 11. člen 72. amadma za, proti, za, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejet to moramo preveriti elektronsko. 20. Izvolite. Konec glasovanja. Ja, sprijeli smo ga. 21. predlog spremembe za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis je za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo elektronsko 76. predlog spremembe. Konec glasovanja. Ne, zavrnili smo ga. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržanje sprejeto. 84 za, proti vzdržani. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 84. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. Kompromis N za, proti vzdržani sprejeto. kompromis, eh, pardon, 86 predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 31 za, ustni predlog, sprememba besede minimum, minimalni v required, zahtevani. Ali kdo nasprotuje temu? Ne. Potem pa glasujemo 31. predlog spremembe za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. 31. predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. 93. predlog spremembe za, proti, vzdržani. Sprejeto. 94. predlog spremembe za, proti, vzdržani. Sprejeto. 95, ne 94, preverjamo elektronsko. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga, predlog, ne se upravičujem. Predlog spremembe 95 za, proti vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, preverjamo jo po elektronski poti. 96. predlog spremembe, konec glasovanja. Ja, zavrnjen. 32. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 33 in 99 skupaj za proti vzdržani zavrnjen. Predlog ne. Preverjamo po elektronski poti 33 in 99. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. 34 in 100 predlog spremembe skupaj za proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo po elektronski poti 34 in 100 skupaj. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 35. amadma izvolite za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102 za. Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 104 za, proti, ne, ta je brezpredmeten, potem pa 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 104 šest. Ja, predlog spremembe 106 za, proti, vzdržani, predlog spremembe 37 je bil umaknjen, torej gremo takoj na 106. in še enkrat glasujemo za 106. predlog spremembe za, proti, vzdržani preverjamo elektronsko 106. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Ja, zavrnili smo ga. 107. Ne, 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 108 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 40 in 111 skupaj za proti, vzdržani. Raje bi to preverila elektronsko. 40 in 111 predlog spremembe skupaj. Konec glasovanja. Ja, sprejeli smo jo. Potem 113. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42. za, proti, vzdržani, sprejet. 63. za, proti, vzdržani, sprejet. 1. za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjen predlog spremembe 44 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 45 za proti vzdržani sprejet. Predlog ne 45. preverimo po elektronski poti. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Ja, sprejeli smo ga. Predlog spremembe 2 za, proti, zdržani, se vrnem. Predlog spremembe 46 za, proti. Ja, sprejeli smo ga. Ja, sprejeli smo ga. Tri, kdo je za, proti. Pozdržani. Mislim, da bomo morali preveriti elektronsko predlog spremembe 3. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejet. Amadma 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejet. 7, 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog smembe 8 preverjamo elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Ja, sprejeli smo ga. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Potem pa uvodna izjava 27. Prvi del, 64. Eh, predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo elektronsko 64. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Ja, sprejeli smo ga. Drugi del je umaknjen, torej 11. je naslednji za proti zdržani. Preverimo elektronsko zadnji predlog spremembe 11. Glasujte, izvolite. Konec glasovanja. S tem smo zaključili z 39 glasovi za, sedaj pa popravljeno uh, celotno uh, mnenje dajem na glasovanje elektronsko, izvolite, konec glasovanja. 44 za, 8 proti in čestitamo poročevalki Lin za njeno delo. Dobro, sedaj pa gospa Melan kot pripravljalka mnenja je na vrsti oziroma možnosti, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil. To je prva, to je med točke. Gle, ena politična skupina je to podparla. Kompromisni amadma. Torej, odvisno je od uh, samega odbora, ali se odločimo, da bomo o tem sploh glasovali ali ne. Eh, glasovali bomo elektronsko. Dobro, potem pojdimo po elektronski poti. Veliko kompromisov je, ki so predlagani in le ena politična skupina jih podpira itd. Torej moramo glasovati oziroma odločamo se, ali bomo glasovali. Group. Ali lahko rečem, čeprav moja skupina ni podpisala nobene kompromisa, mogoče bi še vedno lahko glasovali za katere od njih in zato je demokratično, da nadaljujemo z glasovanjem. Ali se s tem strinjajo tudi druge politične skupine? Dobro, potem pa izvedimo glasovanje kompromis D za proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 19 za proti vzdržani ni jasno. E, preverjamo elektronsko predlog spremembe 19. Izvolite. Konec glasovanja. wasn't it clear? Okay. The secretariat. Uh, sekretariat. Sekretariat pravi, da še enkrat glasujemo v elektronski poti. 19. predlog spremembe dajem na glasovanje elektronsko. Izvolite, glasujte. Glasujte. koniec głosowania. That one is adopted. Sprejeli smo ga. Potem pa pojdimo naprej. 58. predlog spremembe. Za, proti, Mislim, da moramo tudi to preveriti elektronsko. 58. predlog spremembe dajem na glasovanje. Elektronsko. Konec glasovanja. Tudi tega smo sprejeli. Compromise E, da kompromis E. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ko? 22. predlog spremembe. Upravičujem se 27. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe. Se upravičujem. Shall we check amendment 20? Ali preverimo po elektronski poti 27. Pa dajmo. Dajem na glasovanje predlog 27. Kaj je glasovanja? Zavrnjen. 28. predlog spremembe za proti Vzdržani zavrnen. Kompromis F za proti. Vzdržani zavrnen. Mislim, da je bilo to zelo jasno. Vendar pa dajem na elektronsko glasovanje kompromis F. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 31 za. Ne, ne. Mogoče pa 34. Ja, ta bo boljši. Predlog spremembe 34 za. Proti. Stržani. Zdržani. pa poskušamo elektronsko preveriti 34. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 35. Za, proti, vzdržani, zavrnjen bi rekla. 38. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 85 je umaknjen. Torej, kompromis G. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 43 je brezpredmeten. Ne, ni. Glasujemo za, za proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 47 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 48. predlog spremembe 48 za, proti, zdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 50 za, proti, zdržani vzdržan in zavrnjen. Kompromis H za proti vzdržan in zavrnjen. Predlog spremembe 53 za proti vzdržan in zavrnjen. Predlog spremembe 56 za proti vzdržan in zavrnjen. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis I. Preverili bomo 37. predlog spremembe elektronsko. Izvolite. Konec glasevanja. smo ga sprejeli. Kompromis I za, proti, zdržani, zavrnem. Kompromis J za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo elektronsko kompromis J. Izvolite, glasujte. Zdravljamo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo z predlogom spremembe šestdeset za, proti, vzdržan in zavrnjen. Predlog spremembe dvainšestdeset za, proti, vzdržan in zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis K za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj kompromis L za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis M za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73, 74. 73, okay, 74 yes. we vote. The others are withdrawn. Are. 73, 74 we vote. That the others are withdrawn. Uh -huh. 73, 74 okay. we vote. Sorry. Amendment 73. Predlog 73 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 74. Ne, preverili bomo po elektronski poti 73. Predlog spremembe izvolite, glasujte. Torej, glasujemo o 73. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. 74. predlog spremembe. Falls, falls, because 73 was adopted. Mm. Uh, compatible here, yeah, 18. No okay. Withdrawn, and then we go to uh, yeah, 33, please. Well, that uh, voting result uh, uh, throws us uh, to... No. Sedaj smo prišli do 83. predloga spremembe, sedma stran glasovalnega seznama, vse ostalo, vse prejšnje predloge sprememb so brezpredmetni. Sedaj glasujemo o 83. predloga. Glasujemo o 83. predlogu spremembe za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverimo 83. predlog spremembe elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. Ja, zavrnili smo ga. Potem pa kompromis A. 83 glede na to, da so drugi se umaknjeni bili, za proti vzdržani zavrnjen. Potem nadaljujemo z predlogom spremembe 4, danega na glasovanju, za proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amendment 26. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis B za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis C za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem pa predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Predlog spremembe 17. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 18. predlog spremembe za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen in sedaj glasujemo o celotnem osnutku mnenja skupaj z spremembami in to elektronsko. To dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. E, poročevalka želi besedo, da je pripravljalka mnenja želi besedo, jih ga dajem. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sveda bi se rada zahvalila vsem pročevalcem v Senci in vsem sodelavcem, ki so eh, zelo predano delali na tem poročilu. Gre za zelo tehnično poročilo in eh, rezultat te tehnične narave in eh, neutralnega pristopa do tega dosjeja eh, je pomenil, da smo imeli 85 eh, predlogov sprememb, ki so tako ali drugače prispevali k prvotnemu besedilu, ki pa je bilo seveda omejeno zaradi števila znakov. Hvala vsem, ki ste sodelovali na zasedanjih poročevalcev Senci eh, in mislim, da smo eh, uspeli uveljaviti večino zahtev. Eh, žal je to eh, skoraj da enkraten dogodek v tem odboru. Eh, to sem vzela na znanje in upam, da kolegi tudi. Sem pa zelo pomirjena z rezultatom tega glasovanja, ker mislim, da glede na to, da je vedno več ljudi, ki eh, izkazujejo euroskepticizem, eh, ni nič eh, nenavadnega, eh, kar se je zgodilo. Naš odbor bo samo prispeval svoje mnenje k poročilu pr pristojnega odbora. In eh, dostop do zdravil za vse je temeljnega pomena. Eh, sem nekoliko žalostna, ne pa razočarana nad to maškarado, v kateri eh, politični interesi prevladujejo nad uh, delom naš, nas in naših kolegov. Hvala. Yes, to... Hvala lepa. Um, gospod Kasan je želel uh, besedo in Prosim, nadaljujmo z naslednjim glasovanjem. Eh, tako, to bomo tudi storili. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Pirinski. Začenjamo s kompromisom 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Uh, Kot je zabeleženo, smo zaprosili za elektronsko glasovanje pri kompromisu 3. Se upravičujem, veliko ljudi naenkrat se oglaša. Compromise three. Asking for what? On. <laughs> stand up. Yes. On this one. Do we have And okay. I guess Agnes also uh, will stand it's up. Uh, it's enough to... Dobro, mislim, da je dovolj uh, ljudi podprlo zahtevo za poimensko glasovanje pri tretjem kompromisu, tako da vas prosim, da glasujete ao compromisso 3. Glasovanje še poteka o kompromisu 3. Zdaj pa je glasovanje zaključeno. Zavrnjen je tretji kompromis. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti? vzdržani. Ne moram presuditi, tako da mislim, da bomo morali preveriti. Glasujte, prosim. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjen z dvema glasovoma. Gremo naprej na predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preveriti bomo morali. Prosim, da glasujete. Konec glasovanja. ELS ima en glas preveč. Mislim, da je zdaj v redu. Zavrnjen. Kompromis 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 23. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 32, za, proti, vzdržani, sprejet. 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 34, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Predlog smo imeli 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 44, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. Glasujemo o predlogu spremembe 44. Konec glasovanja sprejet. 45, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 46 za, proti, zdržani, sprejet. 47 za, proti, zdržani, sprejet. Prele smo imeli 49 za, proti, zdržani, zavrnjen. 50, kdo je za, proti, zdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 52, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 55, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani. To bomo morali preveriti. Predlog spremembe 61. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 62. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 63. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. 65, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Drži. E, torej, glasujemo o predlogu spremembe 67. Konec glasovanja. Sprijet. 68. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 69. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. 70. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. 72. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. Mislim, da je sprejet. Predlog spremembe želite, da preverimo? Dobro. Predlog spremembe 72. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 73. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 76. Kdo je za? Proti? proti, zdržani, sprejet. Imamo torej zahtevo za poimensko glasovanje. Torej zahteval bi poimensko glasovanje o celotnem mnenju. Yes, there are more than 40 votes for that, so... Ja, dovolj eh, podpore je, torej bomo glasovali o osnutku mnenja, kot je bilo spremenjeno. Poimensko glasujemo, torej. Konec glasovanja. Sprejeto. 43 glasov za, 2 proti. Thank you for uh, the report. Hvala lepa. Čestitke gospodu Pirinskemu. Rezultate glasovanja bomo dodali k poročilu. Okay. Okay, Dobro, nadaljujemo z deveto točko dnevnega reda. Gre za evropsko ogrodje kvalifikacij za vse življenjsko učenje. We'll wait for počakali bomo na malo več tišine. Ampak glede na to, da gospoda Henla še ni, dajem besedo uh, ostalim. Prva bo gospa Šojdrova. Gospa Šojdrova, izvolite, imate besedo. Děkuji, děkuji vážená paní předsedkyně. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pričakovala sem, da bo gospod Hendel kot poročevalec naredil uvod, ampak kot sopročevalka lahko tudi sama v imenu ELS predstavim to poročilo. Mnenja sem, da je osnutek kolege Hendla Eh, zelo dober eh, in zelo dobro opisuje trenutne razmere glede izobraževanja in usposabljanja in da podpira eh, načrte Evropske komisije, da bi posodobila Evropski okvir kvalifikacij. Ta okvir je oziroma to ogrodje je zelo pomembno za celotno Evropo in tudi za trg dela. To ogrodje je zelo pomembno tudi z pričo reform izobraževalnih sistemov. Predvsem v okviru vzpostavitve enotnega evropskega prostora izobraževanja. E, in evropsko ogrodje kvalifikacije je skladno e, s cilji, Eh, ampak vseeno vidimo potrebo potem, da eh, je potrebno to ogrudje posodobiti in ga približati pričakovanjem uporabnikov. In v tem smislu je komisija predložila uh, osnutek predloga, ki mislim, da je zelo dober in tudi kolega Hendel je uh, podprl ta predlog. Cilj mora namreč biti tudi krepitev mobilnosti in boljša zaposljivost. Kot rečeno, to lahko bistveno eh, prispeva oziroma ta, to vrsten eh, okvir kvalifikacij lahko bistveno prispeva eh, k trgu dela in prispeva tudi k reformam izobraževalnih sistemov. Seveda je potrebno to obravnavati v povezavi z zaposlovanjem. Ključno pa je tudi sodelovanje s tretjimi državami in to menja tudi poročilo gospoda Hendla. Poročilo kolege je po mojem mnenju zelo dobra podlaga za nadaljne razprave. Prepričana sem, da bi morali razmisliti o tem, kako zagotoviti, da bomo to evropsko ogrodje kvalifikacij redno posodabljali nedvomno obstajajo možnosti za to. Mislim, da bomo v zvezi s tem poročilom nedvomno vložili tudi še nekaj predlogov sprememb. Sicer pa, kolegi in kolegice, se veselim razprave o tem dosjeju, bi pa upozorila še na to, da revizija Evropskega ogrodja kvalifikacij eh, je samo del tako imenovane nove agende za veščine in na tak način jo moramo tudi eh, obravnavati. Mislim, da s tem eh, lahko bistveno izboljšamo razmere na trgu dela, izboljšamo zaposlenost, izboljšamo mobilnost, kajti gre za zelo konkreten instrument, s katerim lahko Evropska unija prispeva k izboljšanju razmer. Torej, podpiram poročilo kolege, se veselim razprave in kot rečeno bomo tudi mi vložili nekaj predlogov sprememb. Hvala. Hvala. No, naj še sama nekaj dodam. Nekatere države članice imajo pritožbe glede evropskega ogrodja kvalifikacij in dve ali celo več kot dve državi še nista vsega vzpostavili eh, oziroma uvedli evropskega ogrodja kvalifikacij. To naj bi storili že leta 2008, pa se to še vedno ni povsod uresničilo. Mislim, da moramo zagotoviti korake naprej eh, in pospešiti to delo, zlasti, če si prizadevamo dejansko izboljšati to ogrodje. Sama pa imam tudi nekaj vprašanj za komisijo, ki so uh, pomembna. Kako obravnavati kvalifikacije pridobljene z neformalnim učenjem? Že dlje časa izpostavljamo, da je potrebno to vrstne kvalifikacije prepoznati eh, in zanima me, kakšne korake namerava komisija sprejeti v tej smeri, eh, seveda kaj več kot to, da se strinja z nami. Nekatere države so našle eh, načine, kako to rešiti v svojih politikah, ampak vendarle bi to morali prenesti na splošno raven. Zlasti neformalno učenje je potrebno tako ali drugače eh, priznati in to bi bilo potrebno tudi vključiti v ogrodje kvalifikacij. Uh, Eh, to doslej namreč v evropskem ogrodju ni prisotno, pa tudi v nacionalnih eh, sistemih eh, ni povsod upoštevano. To vrstno učenje je namreč pomembno za ljudi iz različnih ozadij in zdaj s to revizijo bi lahko ta vidik dejansko izboljšali. Zanima me tudi, kako namerava komisija opredeljevati izide učenja, ne da bi to vplivalo na učne načrte. E, tu se pojavlja precej upravnega bremena za države članice in e, zato me zanima, kako bi lahko dejansko spostavili sistem, ki bi temeljil na rezultatih izobraževanja. Ključno je namreč, da je to opredeljeno na tak način, da bo odražalo vse e, vrste in oblike izobraževanja. To je samo nekaj pripomp in vprašanj za komisijo, ampak še prej bomo prisluhnili še ostalim govornikom. Naslednja je gospa Zitanska, izvolite. Dziękuję bardzo pięknie. W prvom rade sa chcem podziękować spravodajcovi. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za besedilo resolucije. In zadovoljna sem, da ne obravnavamo samo evropskega prostora na tem področju, ampak da govorimo tudi o priznavanju kvalifikacij iz tretjih držav, e, ter da si prizadevamo pospešiti in olajšati to vrstno priznavanje. To je zelo pomembno tudi e, zaradi e, bližne soseščine Evropske unije, kot je Ukrajina. Sama bi vsekakor želela, da to ostane vključeno v besedilo. Pomembno pa je tudi, da najdemo jasne odgovore na tehnična vprašanja, ki so v pristojnosti komisije. Kako bo komisija obravnavala anomalije v posameznih državah eh, članicah oziroma njihove specifike? Zanima nas, kako se bo komisija na te zadeve odzivala, kajti to so občutljive stvari in potrebovali bi jasne odgovore. Hvala. Gospa Weber. Najlepša hvala, predsedujoča. No, čeprav razumem, bomo vsako vprašanje in snutek resolucije obravnavali ločeno, čeprav pravzaprav je to potrebno zgolj iz postopkovnih eh, razlogov, eh, z vidika vsebine je namreč te stvari zelo težko ločiti. Posem se strinjam s tem, kar ste povedali, gospa predsedujoča, o tem, da je pomembno, kako bo komisija in tudi kako bodo države članice obravnavale vprašanje neformalnega oziroma priložnostnega učenja. Če govorimo o agendi za nove veščine, je to ključen element in to se mora odraziti tudi v evropskem ogrodju kvalifikacij. Zlasti, če govorimo o vseživljenjskem učenju, tako da sem prepričana, da bi morali ta vidik vključiti tudi v naše vprašanja in v osnutek resolucije. E, ja, res je, da so stvari zelo kompleksne, da je vse povezano tudi s tem, kako e, Evropska unija in trg dela v Evropski uniji se povezuje vsaj s sosednjimi državami in kakšno vlogo tu igrajo vidiki preseljevanja. Tako da je boljše priznavanje e, kvalifikacij iz tretjih držav tudi po tej plati potrebno. Ne dvomim, da bomo vse te zadeve vključili. Eh, v predloge sprememb in s tem izboljšali osnutek resolucije. Hvala. Hvala. Haopi Menta Lopez. Ga ni. Je kdo drug, ki zastopa GUE? Sicer pa gospa Ždanoka v imenu zelenih. Izvolite. Najlepša hvala, predsedajoča. V celoti se strinjamo. z vprašanji, ki ste jih pripravili vi, predsedujoča. E, jasno je, da cilji Evropskega ogrodja kvalifikacij niso v celoti doseženi in da je torej potrebno sistem pregledati in izboljšati izvajanje. V celoti podpiram tudi pripombe prejšnjih govornikov, problem neformalnega in priložnostnega učenja je vsekakor potrebno rešiti. Še ena precejšna težava pa je, da mora evropsko ogrodje biti tesno povezano s trgom dela. V nekaterih državah članicah, naprimer v moji državi, imamo preveč specialistov za trženje, za pravo, manjka pa nam inženirjev in specialistov za programiranje in podobno. Tako da je nekako potrebno povezati nacionalne in vse evropske metode in programe za to, da bi izobraževanje bolj približali potrebam trga dela. Sem tudi članica odbora za peticije in moram reči, da smo prejeli precejšnje število peticij v zvezi s priznavanjem kvalifikacij. Zlasti te peticije prihajajo iz vzhodnoevropskih držav. Ravno včeraj smo imeli javno predstavitev, na kateri je sodelovala vrsta strokovnjakov in ti so opozarjali na to, da gre dejansko za uh, zelo velik problem. In to se seveda odraža tudi v številu peticij iz vzhodnoevropskih držav. No, uh, zelo me veseli, da me je odbor za zaposlovanje uh, imenoval. Uh, oziroma zadolžil za to, da eh, spremljam tudi delo odbora za poticije in zato se mi zdi pomembno, da vas opozorim na veliko število peticij v zvezi s priznavanjem kvalifikacij. In tu ne gre samo za peticije iz tretjih držav, ampak tudi peticije državljanov Evropske unije. Upam torej, da bomo eh, pripravili dobre predloge sprememb in eh, s tem zagotovili dobro resolucijo. Hvala. Gospa Agija. Presidente. Eh, Hvala, gospa predsednica. Eh, tudi jaz bi se zahvalila eh, poročevalki za ta prvi osnutek, na katerem lahko delamo. Imam pa določene pomisleke in stvari, ki jih želim predlagati. Kaj ti, ko govorimo o vseživljenjskem ali stalnem učenju, potem si predstavljam, da to vključuje določeno raven bolj vidnega ali manj vidnega tveganja v državah članicah. Namreč eh, na trgu delo je toliko prekarjata, da je potrebno stalno si izmišljati neke načine, da bi se zapolnila ta vedno večja luknja v smislu pomankanja delovnih eh, mest. To, kar vidim v Italiji, eh, je ta pojav modernizacije, ki na nek način eh, podpira delovni trg, ki deluje samo na osnovi konkurenčnosti, na neoviranem liberalizmu in na, na nekem sistemu proizvodnje, eh, kjer je vedno več konkurenčnosti. In to velja tudi za druge države članice in tudi v drugi rezoluciji je to jasno. Stalno se je treba prekvalificirati, dodatno se učiti, postajati bolj modern. Uh, Eh, sicer ne bomo sledili spremembam, te spremembe pa so prevelike za to Evropo in eh, vse te eh, spremembe so nekaj, kar državljani ne dohajajo preprosto. Potem je tukaj še nekaj. Zelo pogosto govorimo o formalnem in neformalnem izobraževanju. Ne pozabimo pa, na neko uh, značilnost izobraževalnih sistemov držav članic. Um, ne smemo enostavno pozabiti in izgubiti eh, veliko bogatstvo, ki jo lahko eh, preko izobraževalnih sistemov posredujemo eh, ljudem v izobraževanju, ki jih izobražujemo. Seveda kvalifikacije so zelo pomembne v eh, smislu seveda migracijskih tokov, ki jih moramo upoštevati, ko o tem govorimo, pa tudi zato, ker moramo poskusiti ugotoviti, v katerih sektorjih je potrebno izobraževati ljudi in upoštevati moramo različne eh, kontekste, pristope, starost in tako dalje, da lahko dejansko damo ljudem na, mož, eh, na voljo možnosti, ki so na ravni njihovih sposobnosti. In ne smemo pozabiti na uh, varstvo kulturne dediščine. V uh, Italiji uh, zaostajamo, mislim, da smo edini, kjer še nismo izvedli te, uh, tega sistema uh, usklajevanja, sistema kvalifikacij. In to se mm, zelo kaže pri sprejemu um, beguncev. Nismo si pač pripravili nekega ustreznega, učinkovitega uh, inštrumenta, uh, ki bi tudi pomagal uh, za obvladovanje um, migracijskih tokov. Najlepša hvala torej za to poročilo. Hvala. Gospod Marta. Hvala, gospa predsedujoča. Res je, da je boljša usklajenost diplom in priznavanje kvalifikacij eh, potrebna na ravni Evropske unije in da so tu še vedno prevelike razlike, eh, ki omejujejo mobilnost. In Evropska unija je že v preteklosti poskušala nekako uniformizirati izobraževanje. E, e, vzpostavljen je bil bolonski sistem e, z različnimi stopnjami in to naj bi prispevalo k tem, da bi vse države vzpostavile ekvivalentne stopne. To pomeni, da je stopna master nekako enaka v vseh državah, na drugih pa, področjih pa so razlike uh, večje. Eh, Ponekud eh, lahko študij glede na eh, stopno specializacije traja 2, 3, 4 ali celo 5 let, odvisno od države. To je seveda ovira za mobilnost. Eh, če želimo izpostaviti boljšo primerljivost kvalifikacij v Evropski uniji in na ta način prispevati k večji mobilnosti delavcev eh, ter eh, bomo pač na ta način dosegli tudi eh, prilagoditev plač na enotno stopno navzdol. Eh, prispevali bomo k temu, da bodo ljudje iztrgani iz svojega okolja, iz svoje kulture in poslani eh, lahko, bodo lahko kamorkoli. In eh, ta iluzija v zvezi z migranti je seveda jasna. Ne govorimo namreč tu samo o eh, enakovrednosti kvalifikacij po Evropi, kar bi že samo po sebi bilo dovolj, eh, ampak govorimo tudi o priznavanju kvalifikacij iz tretjih držav za to, da bi olajšali delo priseljencem. Eh, naj bi jim najdli delo v najkasneje šestih mesecih, nismo pa tega sposobni narediti za svoje mlade. Eh, s tem sem zaključil in upam, da nisem bil predolg. Hvala. Gospa Šojdrova. Najlepša hvala. Želela sem samo še dopolniti eh, slišano z komentarjem in vprašanjem za predstavnike komisije preden se lotimo priprave predlogov sprememb. Ukvarjamo se namreč z naslednjim vprašanjem. E, gre namreč za to, da pripravljamo priporočilo e, tako, kom, tako sveta kot e, parlamenta. E, tu se nekoliko e, spreminja razmerje pristojnosti in zato sprašujem komisijo naslednje. E, ali imate dejansko podporo držav članic za to, da bomo evropsko ogrodje kvalifikacij eh, bolj, eh, torej precej radikalno spremenili. Dobila sem namreč informacije, da nekatere države članice menijo, da je eh, še prezgodaj, da bi uvajali radikalnejše spremembe, ker doslej veljavna pravila v nekaterih državah sploh še niso stopila v veljavo. To je prej izpostavila tudi kolegica. Ne gre torej eh, za to, da države nasprotujejo eh, radikalnejšim spremembam, ampak kakršnim koli spremembam, čeprav bi to eh, lahko prispevalo k lažjemu izvajanju samega ogrodja. Gospod Kerike. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Ponovno govorimo o evropskem ogrodju kvalifikacij in eh, zdi se mi pomembno, da tu izpostavim točko, ki eh, mi se mi je vtisnila v spomin v pogovorih z mladimi materami prejšnji teden. Številne pravijo, no, eh, eh, moraš biti. Eh, Eh, pozoril na to, da ne zgubiš eh, stika, ko si eh, sredi materinstva. Ne smeš postati samo neka naprava za menjanje plenic, ampak tak pogled je povsem zgrešen. Tudi materinstvo je delo. Biti mati, biti oče omogoča učenje, kakršno ni mogoče na nobenem drugem delovnem mestu. Matere in očetje pridobijo znanja, kakršnih nima nihče drug. In to seveda de, eh, lahko uporabijo tudi, ko se vrnajo nazaj v svoje poklicno življenje ali če se dotijo podjetništva. Ti materi in očetje so tudi tisti, ki pri svojih otrocih položijo temelje za vse življenjsko učenje. Tako da mislim, da moramo, ko govorimo o vseživljenjskem učenju, upoštevati tudi dosežke in vlogo staršev. In želel bi si, da bi kdaj slišali uh, iz uh, ust koga drugega. Uh, ja, zavidam ti vse, kar si se naučil v svoji starševski vlogi. To je res dragoceno znanje. Najlepša hvala, gospa Svartje. Hvala, gospa predsedajoča. Eh, želela bi samo eh, izpostaviti, kako pomembno je, da imamo to ogrodje in da ga okrepimo. To je še toliko bolj pomembno v obmejnih območjih, kjer je eh, mobilnost v smislu dela nekaj vsakodnevnega. Nekaj časa sem preživela na severu Azacije in tam prihaja do velikih neravnovesij med francoskim in nemškim trgom dela in eh, na nemški strani je veliko popraševanje po delavcih, na francoski strani pa visoka brezposelnost. Z e, ustreznimi e, sistemi izobraževanja in tudi vseživljenjskega izobraževanja e, bi to lahko rešili, pojavljajo pa se težave s priznavanjem kvalifikacij in pridobljenega znanja. Eh, kajti marsikdo na francoski strani ima določena znanja, ki pa jih na nemški strani ne priznavajo in včasih tu nastane neka, eh, neka sestavljanka različnih elementov, čemur bi se lahko izognili, če bi, ta, eh, če bi to ogrodje dejansko delovalo. Najlepša hvala, gospa Moranša. Kje? Niste prosili za besedo? Potem pa sprašujem, če bi se še kdo drug želel oglasiti. Ne. Morda bi predstavniki komisije kaj dodali. Izvolite. Sorry. um, <laughs> Se pravičujem, Želela bi se vam zahvaliti za vse komentarje, vsekakor jih bomo preučili. Eh, slišali smo vprašanje o tem, ali države članice podpirajo predlog. Lahko pojasnim, da smo zaenkrat še v procesu pogajanj v svetu, tako da eh, je prezgodaj, da bi karkoli več eh, povedali o tem in moramo pač počakati, da se ta pogajanja zaključijo. Hvala. Eh. Hvala. Glede na to, da gospoda Hendla ni, mislim, da moramo zaključiti s to točko, lahko se bomo na to vrnili, kajti vsem v našem odboru je jasno, da gre za eno od ključnih točk na našem dnevnem redu. Rok za vložitve predlogov sprememb je 19. oktober opovdne. V odboru za zaposlovanje pa bomo glasovali 29. novembra, eh, medtem ko naj bi potem na, na plenarnem zasedanju to obravnavali še pred koncem leta, torej decembra. Zdaj pa deseta točka dnevnega reda, spostavitev jamstva za znanja in spretnosti, to je tudi povezano z eh, sedanjo razpravo in glede na to, da gospoda Hendla ni, bomo šli kar neposredno k soporočevalcem. Upam, da vas je večina tu. Gospa Moran Šartje, boste vi eh, prevzeli vlogo gospoda Hendla tukaj? Najlepša hvala, predsedajoča. Najprej bi želela pozdraviti uh, osnutek resolucije in vprašanje za ustni odgovor, uh, ki je bil pripravljen v imenu našega odbora, uh, to je pripravil gospod Tomas Hendel. In res gre za to, da s prstom kažemo na ključno temo, v zvezi s katero moramo biti dejavni in kjer moramo mobilizirati tudi države članice smo seveda eh, ponosni na pobudo naše poročevalke, da se lotimo te teme. In tudi moja skupina ELS je vložila nekaj predlogov sprememb, da bi izboljšali besedilo. Ključna točka tega eh, dosjeja je, da moramo pokazati, da obstaja dejanska povezava med eh, ljudmi brez kvalifikacij, nekvalificirano delovno silo in nizko konkurenčnostjo in slabo gospodarsko sliko v državah članicah. E, torej, če želimo spodbuditi dinamično gospodarstvo in ustvarjanje delovne, delovnih mest, ne moremo e, pozabiti na to, da imamo veliko tudi e, delovcev, ki niso kvalificirani. E, Druga točka. Eh, mobilizirati se moramo zato, da eh, kvalifikacije oziroma znanja pridobljena tekom izobraževanja, pa tudi po izobraževanju, kakorkoli že v združenjih, eh, neformalno izven izobraževalnega sistema, torej tudi ta znanja morajo biti tako ali drugače eh, Eh, priznana, čeprav eh, nis, niso tako jasna kot eh, tista pridobljena v šolskem sistemu. In tisto, kar je tudi pomembno, je, da na račun digitalizacije je seveda mogoče delati še dlje in drugače in tudi tu so ljudje brez kvalifikacij v slabem položaju. Nekaj je, kar me eh, skrbi in morda boste razumeli, zakaj sem občutljiva na to vprašanje. E, torej, če želimo eh, spodbuditi vse države članice, da se angažirajo za to eh, politiko, ki je ključna, za to jamstvo eh, veščin, eh, potrebujemo kaj več. Zaenkrat je vse to fakultativne narave. Po drugi strani pa tu uh, ostajamo tudi pri že obstoječem skladu in naš obstoječ socialni sklad je zelo šibek na tem področju. Potrebujemo uh, pobude za zaposlovanje, za vračanje vseh na trg dela. Uh, Eh, in vse to eh, naj bi črpalo iz eh, socialnega sklada. In sama mislim, da če želimo trdno politiko na tem področju, jo moramo podpreti z ustreznimi sredstvi. Prepoznavnost in uh, dostopnost skladov, uh, ki so namenjeni socialnim vprašanjem, uh, je predmet razprav in mislim, da moramo biti odločni in da moramo zagovarjati sklade, ki bodo učinkoviti, kajti tudi, ko ta sredstva eh, pridejo eh, v regije, eh, niso dovolj učinkovita, če nimamo jasne povezave med politikami in sredstvi. Eh, Evropski socialni sklad torej ne sme biti edini eh, sklad, iz katerega se financira jamstvo za eh, mlade oziroma jamstvo za veščine. In zato mislim, da moramo pokazati eh, veliko odločnost in da moramo k temu pozvati tudi države članice. Gre za dobro pobudo, ki pa mislim, da bi potreb, morala biti še malo bolj eh, ambiciozna in ki si vsekakor zasluži našo podporo. Najlepša hvala. E, eh, Mr. Pavel. Hvala lepo, gospod Pavel. Hvala. Najprej želim povedati, da podpiram jamstvo za spretnosti. Mislim, da bo to priložnost za Evropo, ampak Evropa mora vedeti, kaj to sploh je. Gre za neke vrste predlog usmeritve ali pa gre za pobude za usposabljanje, kjer ima vsaka država članica možnost, da ravna po svoji vesti. Socialne službe morajo to razumeti. Ne gre za dodatno delo, gre za to, da bi jim lahko pomagali pri delu, glede na naračno oceno razmer na evropskem trgu dela. Ta odločitev ni zakonodajno obvezujoča ampak države članice se ne bi smele upirati. To bi morale videti kot priložnost, da se bolj skoncentrirajo in da spremenijo svoj pristop, kajti res bi lahko pomagali družbam in delom družbe, ki potrebujejo vso pomoč, ki jim lahko ponudimo so to želim povdariti troje v zvezi z jamstvom za znanje in spretnosti. Države članice morajo izvesti skupna načela za to, da bi lahko validirali in potrebovali formalno in neformalno izobraževanje, kakor je bilo navedeno v sklepih sveta leta 2012. Brez neformalnega učenja ne bomo mogli integrirati nižje kvalificiranih ljudi. Spoštovati je treba seveda tudi načelo subsidijarnosti, ampak komisija bi morala podpirati države članice pri medsebojnem izmenjavanju dobrih praks, medsebojnem učenju in spremenju napredka. In tretjič, države članice pa tudi svet pozivam, da podpirajo to pobudo. Evropa si ne more privoščiti nizko izobraženega kadra, ne danes in ne v prihodnosti. Hvala. Eh, Hvala, gospod Trebezius. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Načeloma je jamstvo za znanje in spretnosti dobra ideja, kajti spodbujanje temeljnih spretnosti je nekaj, o čem verjema korist vsaka družba. Ampak v Evropski uniji izobraževanje spada v nacionalne pristojnosti. V Nemčiji, v moji državi, je to celo v pristojnosti vsake zvezdne države oziroma dežele države imajo svoje institucije in modele in zaradi tega prihaja tudi do konkurence in nekoliko bolj živahnega trga na tem področju. Ne smemo si prizadevati vedno več pristojnosti dajeti v Brusel. Ljudje ne potrebujejo mašinerije, ki jim bo govorila, kako naj živijo, ampak morajo imeti na voljo rešitve, ki bodo prilagojene cilju in razmeram. Viri naše družbe so omejeni in mislim, da bi morali decentralizirati odločanje o tem, kako bi jih lahko kar najbolje izkoristili. Evropska unija lahko ima tukaj smiselno vlogo. Naprimer, lahko podaja predloge in podajajo tudi izmenjavo rezultatov. Lahko spodbujamo rezultate teh raziskav na univerzah, lahko povezujemo podjetje in tako naprej. Skupina EKR podpira tudi inovativne grozde za inovacije. Če se bo zadeva odvijala v to smer, potem bi to bila po našem mnenju pravilna odločitev. Hvala. You, hvala, gospa Weber. Hvala lepa. Vemo, da obstaja veliko milijonov ljudi v Evropi, ki nimajo dovolj spretnosti na področju sposobnosti branja ali računanja, kaj šele na področju računalništva. Nekaj moramo storiti za to, ampak po drugi strani mislim, da bi morali iti še naprej. Preučiti bi morali razloge za to. Vsaka država članica in tudi Evropska komisija bi morali razmisliti o tem, kako bi imeli celovit pristop za to, da ne bi rešili samo trenutnih vprašanj, ampak da bi se obrnili tudi v prihodnost, da do tega v prihodnosti več ne bi prišlo. Kakšen je razlog za osip, ki vodi do nepismenosti? Če ne bomo govorili o tem, da se moramo boriti proti revščini in skrajni revščini, potem ne bomo uspešni. Uspešni bomo lahko za nekaj let, ampak na srednji in dolgi rok prav gotovo ne. Zato mislim, da bi morali biti nekoliko bolj ambiciozni tudi pri tem vprašanju za ustni odgovor in tudi pri osnutku resolucije. Obenem pa še nekaj. Po mojem mnenju ne bi smelo iti za to, da bi od komisije zahtevali, da pripravi strategijo za države članice. Ne, komisija bi morala biti neke vrste katalizator med državami članicami. V Evropski uniji je nekaj držav, ki so uspešne na področju boja proti nepismenosti in spodbujanju do vrstnih spretnosti. Komisija bi lahko morda združila dobre prakse in vključila tudi druge države članice. Pa še en vidik je treba upoštevati. Pri prvem vprašanju govorimo o tem, da bi komisija morala spodbujati dostop do postopka odločanja za socialne partnerje. Tega ne razumem. Zakaj zahtevamo to od komisije? To je nekaj, s čimer bi se morala ukvarjati vsaka država članica. V ponedeljek sem v svoji državi organizirala prvi seminar, na katerem so bili vključeni vsi deležniki. Seminar je bil zelo dober. Imeli so priložnost za izmenjavo mnen in mislim, da bi morali delati na tem. Komisija bi lahko pripravila niz priporočil za države članice ne pa, da se še bolj vključuje. Hvala. Hvala lepa, Lin Boylan. Je odsotna, zanima me, ali skupino GUE zastopa kdo drug? Ne. Prav, zeleni, Tamas Meserič. Prav tako ga ni. Laura Gia. Yeah. Ona pa je vedno tukaj. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Pri tem uh, poročilu imam nekaj pomislekov in poskušala bom razložiti, zakaj gre. Govorimo o uh, vedno večjem številu ljudi, ki nima osnovnih veščin pri matematiki na digitalnem področju ali celo pismenosti. Kaj me skrbi? Govorimo o ljudeh, ki so izven vrh eh, trga dela in jih eh, poskušamo jih eh, prekvalificirati, da jih spet vanj vključimo. Uh, postavimo si poprašanje, zakaj te ljudje danes niso na trgu dela, mi pa jim poskušamo najti rešitve. Eh, v zadnjih 15-20 letih smo izgubili eh, celo, eh, cel niz eh, veščin in poklicev, ki so v nekaterih državah, naprimer v Italiji, bili izredno dobri. Mi smo imeli obrtni sektor, ki je bil sektor v katerem so cele družine, posamezniki eh, prenašali svoje sposobnosti in znanja iz ene generacije na drugo in na ta način se je ustvarjalo bogatstvo in delovna mesta. In to niso bili ljudje, eh, ki so bili zelo šoleni in so imeli ne vem kakšne eh, nazive. To so bili le ljudje, ki so opravili le osnovno izobraževanje, ampak so vseeno zagotavljali nova delovna mesta in in zagotavljali so gospodarski sistem, ki je bil um, trajnosten in kakovosten. Danes pa živimo v družbi, kjer se proiz, kupi poceni proizvod, ki pa tudi uh, kratko traja. Včasih se je. Uh, je bil nakup nekega obrtnega izdelka na rožba za celo življenje. Danes smo izgubili to bogatstvo in enostavno Mm, smo dali na cesto eh, ogromno ljudi, ki na začetku niso bili ne nepismeni, ne nekompetentni, ampak vzpostavili smo nek konkurenčni sistem, ki je nelojalen, ki je nepošten, kajti če neka multinacionalka izvo, naredi neko kuhalnico in na milijone proda v enem tednu, eh, medtem ko obrtnik eh, proizvede isto kuhalnico, ampak za to porabi veliko več časa. Mi smo v nekem znorelih situaciji eh, in smo v kot postavili neko celo kategorijo ljudi. Kaj pa naj počnemo z njimi? Naj jih sedaj prekvalificiramo in jih pošljamo jih delati v druge sektorje. Torej, eh, enostavno eh, je to samo nadomestek. Zakaj pa ne razmišljamo o nečem čisto drugem? Zakaj eh, spreminjamo to med, modernizacijo? Gre za sistem, ki eh, je tak, da ne morejo ljudje slediti hitrosti sprememb. Poskušajmo. Eh, ohraniti to ogromno dediščino uh, obrtne Eh, stroke. Eh, poskušamo razviti možnosti za izobraževanje za tiste, ki eh, izstopijo iz trga dela, da sami za svojimi veščinami začnejo ustvarjati ta izobraževalni sistem. Enostavno izgubljamo celo generacijo ljudi, ki jih smatramo za nepismene, tako rekoč, digitalno, nepismeno, ampak v bistvu so to ljudje, ki so prispevali k eh, bogatstvu in velikosti Italije, naprimer. Eh, in ne govorimo o teh, kot so eh, jamstva za mlade in podobno. Eh, mladim uh, smo izobraževali tako, da so postali veliki barmani in eh, ne vem, peki pic na mesto pa, da bi bilo dovolj frizerjev, tako je naprimer v Italiji. Poskušajmo razložiti, katere poklici so še danes pomembne. Ne vem, kako je tukaj, ampak v Italiji, če potrebujete elektrika, vodo, vodarja, um, vodoinštalaterja, torej uh, manualno delo, manualno manualno spretnost, težko ga boste našli, skoraj ne boste. In uh, imamo Evropski uh, socialni sklad, kot pravijo v Italiji, uh, enostavno se vsi s tem nekako ukvarjamo, ker mimo idoči, vsak, ki je kakorkoli zainteresiran, uh, se nekako na to obregne. Uh, in uh, enostavno uh, izgubljamo sredstva iz tega sklada. Če želimo res narediti izobraževanje ustrezno in uh, koristno in če želimo uh, resno prekvalifikacijo, potem je treba upoštevati, da potrebujemo nova sredstva. Če uporabljamo le obstoječa sredstva in jih um, samo uh, prekladamo iz izobraževanja v eh, eh, boj proti revščini in tako dalje, eh, potem ne bomo prišli dalje. Odločiti se je treba in to dokončno. Hvala lepa. Kako sem povedala na začetku, je gospa Maron Chartier povabila skupino obiskovalcev iz gospodarske in industrijske zbornice regije Vien. Pozdravljeni, pred kratkim smo glasovali in po glasovanju nas v dvorani ni več ostalo veliko, ampak eh, običajno nas je v dvorani veliko, veliko več. Veseli pa smo, da ste seveda tudi vi z nami in upamo, da boste uživali v svojem obisku tukaj in da se boste tudi marsikaj naučili. Dobro, zdaj pa gospod Marta. Hvala lepa, predsedujoča, na kratko. Tudi, če to ni eksplicitno zapisano v besedilu, vemo, da je to jamstvo namenjeno najbolj ranljivih, ki so zapustili nacionalno izobraževanje in nimajo dostopa do drugega izobraževanja. To je dobro, to je potrebno preveč je mladih, ki izpadajo iz izobraževanja brez diplome in brez diplome je zelo težko najti delo. Tako da je prav, da eh, vzpostavimo pripravništva od 14. leta naprej. Ampak, eh, ko govorimo o tem, eh, kdo so najbolj ranljivi, so zopet v ospredju priseljenci in Ti so tisti, ki naj bi bili prvi med upravičenci tega jamstva. Potrebno je biti previden. Ta uh, sistem ima, nacional, ima uh, v osnovi nacionalni pristop, ostaja fakultativne narave, ampak uh, tu nam uh, grozi, da uh, bo kmalo vzpostavljen uh, Eh, nek eh, rigiden evropski sistem, ki se mu bomo morali vsi podvreči. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Šujdrova, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se za predlog Evropske komisije in povedati želim, da gre tukaj samo za priporočilo. No, samo seveda v narekovajih. Komisija ponuja državam članicam instrument za to, da bi ustavili osip v šolah oziroma prehitro izpadanje iz eh, izobraževalnega sistema gre za neke vrste program drugih možnosti. To pomeni, da imajo tisti, ki niso zaključili izobraževanja, možnost, da izobraževanje zaključijo tako, kot so načrtovali. Razmere v državah članicah se zelo razlikujejo, to je treba spoštovati. Ampak v vseh državah članicah je enako. Zelo pomembno pa je, da je dobro uravnoteženo poklicno in zasebno življenje. To je dobra možnost za to, da dopolnimo osnovno in temeljno izobraževanje. Mislim tudi, da imamo tukaj schemo v treh korakih. Ponujati moramo izobraževanje, možnosti in tudi oceno tega, kaj so odrasli že dosegli. To bi lahko bilo zelo koristno. Sama sem poslanka, prihajam iz Češke. Šest odstotkov ljudi na Češkem nima izobrazbe. Ta tekst mi je všeč, kajti na češkem bomo to lahko uporabili, zato da bi lahko vsak državljan dopolnil svojo izobrazbo na ravni, ki jo potrebuje. Sveda, od držav članic je zdaj odvisno, kako bodo ta instrument izkoristile. Pozdravljam instrument, pozdravljam agendo, pozdravljam ta okvir, mislim, da je to zelo koristno in to bi morali tudi izvajati. Hvala. Hvala, gospod Moran Šartije. Hvala lepa, gospa predsedajoča lahko se samo pridružim kolegici Šojdrovi. Imamo dejanski problem z, z eh, tega vidika, da veliko mladih nima osnovnih znanj, eh, da bi eh, lahko na podlagi teh osnovnih znanj stopili na neko poklicno pot. To je potrebno nadomestiti in zato obstajajo različne možnosti in eh, eh, različna eh, pripravništva so tu zelo dragocena, kaj ti prispeva tudi k obnovi samo podobe ljudi, ki nimajo poklicnih kvalifikacij. In tu je neka izkušnjava, ki se ji uh, moramo izogniti, da bi namreč tisti, ki so brez kvalifikacij, poslali v šole. Uh, Uh, ampak nekdo, ki slabo bere in računa, ki uh, nima nekih digitalnih znanj uh, in uh, ki želi nadomestiti izgubljeno, mora to storiti na drugačen način, na bolj uh, človeški način. In drugo, kar bi želela izpostaviti, je. Eh, prej bilo govora o Češki, ampak v moji državi imamo 20 odstotkov mladih, ki eh, pridejo eh, v srednjo šolo, ne da bi pravzaprav znali brati in računati. In temu se je res potrebno izogniti in temu prilagoditi tudi politike. Ampak tretjič, tudi če bomo vse to storili, ne bomo zmagali, kajti danes deset eh, poklicov, eh, ki eh, zaposlujejo največ ljudi, pred desetimi leti ni obstajalo. In zato moramo razmišljati o eh, potrebnih znanjih, pričakovati, katera znanja bodo potrebna in veliko ljudi ali določeno število ljudi, ki imajo svoje mesto v piramidi zaposlovanja, eh, številni ti ljudje bodo jutri to mesto eh, izgubili In tu res potrebujemo neko eh, osnovno, temeljno politiko na tem področju, ki mora obsegati vso Evropo in vse države članice in eh, kjer moramo vsi zasledovati iste cilje. Hvala. Hvala lepa. Časovnica. Osnutek oziroma obravnava osnutka. V Emplu 12. oktober, rok za vložitev predlogov sprememb pa je 17. oktober. V Emplu bomo to sprejeli 8. novembra, na plenarnem zasedanju pa na novembrskem plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu je stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v sredozemlju. Besedo pa dobi gospod Juan Pimenta López. Izvolite. Sí, obrigado, señor eh, presidente. Procuraré ser, eh, ser... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poskusil bom biti kratek. nekaj pomislekov v zvezi z osnutkom besedila, ki je pred nami. Seveda se vsi zavedamo, kako pomemben je sektor ribištva na področju sredozemlja, še posebej, ko govorimo o zaposlovanju. Ta sektor zagotavlja 60 odstotkov delovnih mest v sektorju prav tako obstaja potreba, da se ribiške skupnosti, ribiške zbornice in tako naprej, vse, kar je na področju ribištva, vključi v pripravo politik. Prav tako moramo spodbujati podporo, ko govorimo za zahtevke v zvezi z financiranjem skupnosti, v zvezi s posodabljanjem flot krepitvijo varnosti, rekrutiranjem mladih in spodbujanju ribištva kot poklica prihodnosti. Prav tako lahko govorimo o poklicnem izobraževanju in o tem, da bi ukrepili in izboljšali vlogo žensk v ribištvu. Minimalna plača na področju ribištva. Ribištvo in uh, ribištvo mm, v majhnem obsegu se spopada z težavami. Zato razmišljamo o tem, da bi imeli neke vrste sklad za nadomeščanje ali dopolnjevanje plač. Tako bi omogočili naprimer kolektivne pogodbe in na zadnje še nekaj v zvezu z procesom dekolonizacije velja za zahodno Saharo. In to je treba upoštevati pri vseh sporazumeh, ki jih sklenemo z Republiko Maroko na področju ribištva. Število besed pri mnenju je vedno zelo omejeno, ne glede na to pa bomo uvedli nekaj predlogov sprememb, prav tako bomo vložili svoje predloge sprememb in ti predloge sprememb so zelo relevantni. Še posebej, kar zadeva države članice, ki morajo ratificirati konvencijo organizacije mednarodne organizacije dela številka 188 v zvezi z varnostjo majhnih posadk. To velja tudi za zahteve glede osnovne varnostne opreme tukaj. Bom končal in seveda čakam na prispevke drugih političnih skupin. Hvala. Uh, thank you, Mr. Hvala lepa. gospod Bach bo spregovoril v imenu skupine ELS. Izvolite. Hvala. V imenu kolegice Sofije Ribeiro bom podal njen komentar. Kolegice in kolegi. Sredozemlje predstavlja en odstotek globalnega oceana, ampak ima veliko biovske raznovrstnosti, prav tako se biološko razlikuje od Atlantika. Veliko je tudi vrst, ki so ogrožene zaradi podnebnih sprememb, onesnaženosti morja in prekomernega ribolova. Evropska unija ima osem držav članic z pravnimi in upravnimi odgovornostmi na obali Sredozemlja. Španija, Francija, Italija, Slovenija, Malta, Grča in Cipr. Te države koordinirajo ribolov na tem področju in seveda tudi v tesnem sodelovanju s tretjimi državami in nekaterimi institucijami. Evropska flota v sredozemlju znaša približno 21 tisoč plovil. To zagotavlja 46 tisoč delovnih mest, posredno in neposredno v tem okolju. Ribiški sektor je zelo raznovrsten, običajno se to sklicuje na ribolov v majhnem obsegu, ki je tudi zelo raznovrsten. Ampak to seveda vpliva na sposobnost preživetja in na dobičkonosnost. Govorim o prihodku in o oblikah dela. Veliko je razlik tukaj, veliko je različnih načinov ribolova, prav tako so tudi tehnični vidiki zelo raznovrstni. Uporabljajo se tudi različne metode pri ribolovu. Veliko vrst rib je ogroženih zaradi prekomernega ribolova in približno 50 odstotkov ulova se ne registrira in 80 odstotkov ujetih rib so ogrožene vrste. Prav tako tudi podatki o plovilih niso vedno jasni in neporočanje o ribolovu prav tako povzroča težave. Mislim, da bi morali tukaj ravnati bolje dogovoriti bi se morali o ribolovnem naporu in na koncu mislim, da bi morali pomisliti tudi na lokalne ribolovne skupnosti, ki so zelo odvisne od ribištva. Potrebujemo boljša pravila in boljše izvajanje trenutnih ukrepov za upravljanje obstoječe izzive je treba reševati skupaj s pomočjo večstranskega sodelovanja. Potrebujemo skupna pravila za vse zadevne strani. Mislim, da bomo vsi morali sodelovati, tako ribolovci oziroma ribiči, kot tudi politiki, trgovci, potrošniki in civilna družba. Zato, da bomo našli vzdržne rešitve, ki spodbujajo trajnost ribiškega sektorja. ustaviti je treba propad staležev, izboljšati je treba znanstvene nasvete, prav tako pa je treba podpreti priobalne skupnosti ter ribolov v majhnem obsegu, zato da zagotovimo enake možnosti za vse. Prekiniti je treba nezakoniti ribolov in izboljšati je treba upravljanje ribolov na mednarodni ravni. Pobude skupnosti mora biti v tej smeri. Zato želim izpostaviti kampanjo komisije Sredozemske ribe za vedno, naša prihodnost, naša dediščina. Kolegice in kolegi, če bomo imeli zdrave ribje staleže, potem bomo lahko zagotovili vzdržen ribolov in to bo seveda pomagalo tudi pri ohranjanju delovnih mest v Sredozemlju. Cenim dokument, ki ga je predstavil poročevalec, ampak po mojem mnenju. je ta dokument manj od, manj od pričakovanega. Kot poročevalko osenci za ELS bom uložila predloge sprememb in z veseljem bom še naprej sodelovala z poročevalcem. Hvala. Eh, Hvala lepa. Gospod Zanonato, socialisti. Najlepša hvala. Predvsem zahvaljujem se poročevalcu, ki je zelo dobro opravil delo in pripravil dobro besedilo. Uspel se je dotakniti pomembnih eh, problematik eh, v socialnem vidiku. Kot eh, poročevalec v senci bom eh, predlagal nekaj predlogov sprememb, eh, ki se nanašajo na posamezne odstavke in poglobitev določenih zadev, ki se mi zdijo pomembni. Februarja lani je komisija z, z, pripravila strategijo za obnovitev ribih staležev v sredozemlju. Ta strategija je namenjena z izpitevanju splošnega zavedanja o tej problematiki in da bi uspela ta strategija, mora biti regionalno in čezmejno usmerjena in mora upoštevati posebnosti sredozemskega morja in potrebo po usklajevanju z tretjimi državami, ki so ravno tako na obalah sredozemlja. Naj eh, povem, da eh, ljudje v ribiškem sektorju potrebujejo čim več eh, zaščite upoštevaje njihove eh, značilnosti zaradi eh, dela na plovilih velikega števila um, poškodb eh, pri delu in psihičnih in fizičnih obremenitev v zelo nevarnih okoliščinah. Druga zadeva pa ni povsem jasna, eh, kakšni so njihovi um, urniki, čas za počitek in, svobo, in um, čas. Eh, ko ne delajo. Prav gotovo potrebujejo dovolj počitka in eh, na plovilih mora biti dovolj prostora za eh, rekreativne dejavnosti in seveda ustrezne sanitarno opremo. Potreba je upoštevati, da gre za nekonvencionalne načine plačevanja in razmišljamo tudi o minimalni plači za uh, Eh, ribiče in nadomestilo za čas, ko je ribolov prepovedan. Eh, pri tem pa ne pozabimo na tudi druge socialne pravice. Popolnoma se strinjam in mislim, da je ta minimalna plača nekaj, kar moramo postaviti na neki Eh, dostojni ravni eh, z popolnim upoštevanjem vseh socialnih partnerjev v državah članicah. Eh, majhna družinska podjetja je treba podpreti, povdariti vlogo žensk in mladih zato da eh, v teh območjih zagotovimo teritorijalno kohezivnost. Ravno tako je pomembno bolje upravljati z evropskimi sredstvi za eh, pomorstvo in ribištvo, upoštevaje eh, specifične značilnosti sredozemlja. To lahko tudi pozitivno vpliva na poklicno strukturo in strukturo Tukaj mislim na eh, razvoj in povezavo ribištva z turizmom ali pa tudi eh, vključevanje ne le turistov, ampak tudi vseh, ki se zanimajo za eh, morje in turizmom možnosti so tudi za multidisciplinarni pristop eh, k ribištvu ter usklajevanje eh, ribolovnih naporov na vseh, vseh vidikih. Eh, za morje je treba skrbeti in še vedno V mnogih eh, državah eh, ni posebnih pomorskih šol in šol za šolanje ribičev. Treba je eh, izboljšati flote, zagotoviti energetske prihranke ter na inovativen način zagotoviti sledljivost na ladjah ter tudi proizvodov. Potem je seveda težav, težava v nezakonitem ribolovu, neprijavljenem ribolovu, kar je na škodo ribičem. Eh, to seveda škodi tudi ribljim staležem. Eh, prekomeren ribolov pa je tudi povezan z eh, sistemi nadzora pomorskih uprav. Razen tega je pomembno eh, med potrošniki dvigniti zavest eh, in eh, odgovornost. Pomembno je, da, je, da vlogo ribičev eh, razumemo kot eh, vlogo, ki je eh, povezana tudi z. Eh, Eh, migracijskimi tokovi. Eh, mnogokrat namreč eh, sodelujejo pri reševanju poguncev, ki bežijo čez morje in prihajajo k nam. Tukaj so ogromno prispevali k reševanju človeških življenj. Najlepše hvala poročevalcu. Verjamem, da bomo še naprej plodno sodelovali z drugimi poročevalci v senci. Hvala lepa. Ima EKR koga tukaj, gospod Gerike, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gre za poročilo na lasno pobudo v zvezi z ribi staleži in socialno-ekonomskim položajem v Nemčiji oziroma v sredozemlju. Rekli bi lahko, da je zdaj čas, da začnemo govoriti jasno vsi se strinjamo. Socialno moramo poskrbeti za prihodnost majhnih, družinskih ribolovnih podjetij. To predstavlja 80 odstotkov flot in 60 odstotkov delovnih mest v sredozemskem ribolovnem sektorju. To seveda vpliva tudi na ribe starže. Prekomeren ribolov ima vpliv tudi na velike industrijske obrate. Oni ne zagotavljajo veliko delovnih mest. Oni preprosto lovijo preveč in s tem se služijo. To ima tudi ekološke posledice. Mislim, da potrebujemo visoko leteče ekološke cilje za ribje staleže. Evropa lahko stori še veliko tukaj. Potrebujemo tudi poštene okvirne pogoje za majhne izvajati moramo ustrezne socialne okvirje, treba je zagotov, zagotavljati zaposlovanje in tako naprej. To je treba zagotoviti v sredozemlju, kot tudi druge. Hvala. Hvala lepa. Skupina Alde, gospa Harkin, izvolite. Hvala poročevalcu za njegovo mnenje. Mislim, da nam poročilo predstavlja dobro osnovo za nadaljevanje dela. Ampak čisto nasplošno želim povedati, da je stanje rivih staležev v sredozemlju res zaskrbljujoče. Komisija nam pravi, da je več kot 90 odstotkov ocenjenih ribih staležev zelo ogroženih in so tik pred propadom. Ribiči pa tudi znanstveniki govorijo o tem. In komisija je zato pripravila ta ukrep sredozemske ribe zavedno. Mislim, da je to omenil gospod Bach. To ni naša pristojnost, ampak povedati je treba, da to zelo vpliva tudi na okolje. Vendar mi govorimo o tem vprašanju z vidika zaposlovanja. Lahko bi to pomenilo veliko izgubo delovnih mest in tudi vel, izgub, veliko izgubo prihodka za priobalne skupnosti. Nekaj morebitnih možnosti za reševanje imamo z vidika okolja, ampak z vidika zaposlovanja mislim, da bi morali pogledati potencijal za izgubo delovnih mest. Organizacije kot sta Life 10 in Europeš zastopajo majhne priobalne ribiče in te organizacije imajo zelo pomembno vlogo. Strinjam se z poročevalcem, ko govori o malem ribolovu in tudi Ana Gerike je nekaj povedal o tem, sama nimam kaj dodati k temu. Mislim, da bi morali najti dogovor v zvezi s tem. Drugi odstavek. Ribiči in njihove organizacije in skupnosti morajo sodelovati v procesu sprejemanja odločitev. Sporočevalcem pa želim govoriti o tem, kako bi lahko spodbujali obnovo flot, spodbujanje zaposlovanja mladih in krepitev ugleda dela, obenem pa bi naj zmanjšali ribolovni napor. Kako si vam to predstavlja? Mislim, da to ni najmogoče, ampak morda bi lahko razmislili o tem, kako bi to lahko storili mislim, da se moramo posvečati tudi vprašanju varnosti in zdravja. Omenil je reševalne jopiče, ampak eh, govoriti je treba tudi o času dela, varnostni opremi in tako naprej. Poročevalec predlaga minimalno plačo. Imamo različne tradicije v državah članicah, ampak morda bi se lahko dogovorili o kakšni prični izjavi v zvezi s tem. za misel o skladu za nadomestilo plače je zelo zanimiva. Ampak v drugem delu govori o tem, da se obdobja izven ribolovne sezone obravnavajo kot dejanski delovni čas za namene pokojnine in drugih pravic socialne varnosti. Številne države članice imajo tak sistem, ko morajo negovalci zapustiti delovno mesto, zato da skrbijo za družinske člane. Vem, da ni enako, ampak gre za podobno zamisel. Lepo bi bilo, če bi o tem govorili. In na koncu še nekaj, seveda podpiram kolektivna pogajanja. Govoriti pa je treba tudi o ribičih tretjih držav in o njihovih pogojih dela. Veliko je bilo škandalov v moji državi, ki sicer ni v sredozemlju niti blizu, ampak vseeno mislim, da se pogoji dela ne razlikujejo med mojo državo in sredozemljem kaj veliko. Hvala poročevalcu, veselim se že sodelovanja z njim. Hvala. Nihče ni tukaj v imenu zelenih. EFDD prav tako ni tukaj. Gospod Marta, izvolite. A ne, vi boste spregovorili. Prav. Izvolite. E, grazie relatore, sarò brevi. Hvala lepa, e, čisto kratka bom. E, naši predlogi nažalost nikoli niso vzeti v poštev. Še poslušate nas ne in to mi je žal. Kajti mi m, smo ponavadi tisti, ki hodimo med ljudmi, srečujemo se z državljani, podjetniki in tudi ribež, eh, ribolovci, eh, ribiči. Eh, to so ljudje, ki skrbijo za svoje družine in so v hudi krizi in občutek imajo, da ni izhoda. Imajo nora pravila iz Bruslja, ki jih mi pišemo tukaj. Eh, kot govorimo o naprimer eh, dolžina školjk in podobne neumnosti, eh, so v bistvu zagrenile življenje našim ribičem. In če k temu dodamo še zvišene stroške proizvodnje in dejstvo, da naši eh, ribiči se soočajo z nelojalno konkurenco iz tretjih držav, iz tretjih držav, ki jim ni treba eh, spoštovati eh, absurdnih železnih pravil Evrope. Težave imajo predvsem majhna podjetja, obrtna dejavnost to je večina flote v Italiji, pa tudi druge. In v zadnjih eh, letih se je 40% eh, zmanjšala zaposlenost v ribiškem sektorju, proizvodni stroški pa so se povečali za 53 odstotkov. In mislim, da je prišel trenutek, da Evropska unija zaenkrat že neha izdajati eh, zakone proti ribičem in mimo njih, ampak naj jim končno pomaga kot pomembnemu sektorju od sedaj naprej upam mora biti eh, glavni moto o lajšati dostop eh, ribičem do evropskih sredstev, pomagati manjšim podjetjem, eh, dosto, da eh, dobijo eh, posojila, to pa pomeni rešitev mnogih delovnih mest, mladim omogočiti eh, sodelovanje v ribiškem sektorju. To so zelo enostavne prednostne naloge, ki so po mojem ključne in ki bodo mogoče mm, dali neko upanje eh, ribičem v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Eh, gospod eh, Lopez, želite še kaj dodati na kratko? Eh, ja, čisto na kratko. Seveda bi se lahko ozrl na pozitivne kritike, ki sem jih slišal, ampak glede na omejitve in kratkost tega besedila za v tem prvem osnutku je enostavno nemogoče vse vključiti. Tisti, ki uh, se zanimate za to področje in ki skrbite uh, za uh, vidike okoljevarstva in uh, dediščino, vse to lahko vključimo, vendar bi bo to bolje odraženo v dokumentu komisije. E, bomo pa o tem lahko še razpravljali, zato bo priložnost namreč, kako bi uravnotežili e, ribi, ribolov z e, trajnostnim upravljanjem verov. Tukaj eh, imamo problem povečanih stroškov proizvodnje ter zmanjšanju prihodka iz rebolova. V zadnjih letih tako ni eh, v vseh državah, ampak naprimer na portugalskem eh, v zadnjih letih pada vrednost ujete ribe in ribolovnih proizvodov. Eh, torej vedno večje količine so potrebne za enako količino denarja. Eh, potem eh, pa prihaja tudi do preprodaje po veliko višjih cenah, veliko je marže in vedno manj gre ribičem. Eh, zato upam, da bomo dosegli ustrezen kompromis, ki bo bolj zaokrožen in ki bo vključeval vse, kar se da glede na omejitve, ki se jih zavedamo. Najlepše hvala. 20. oktober rok za mandmaje, 8. Eh, septembra eh, bo glasovanje in sprejetje na samem eh, plenarnem zasedanju še ne vemo točno, sedaj pa prihajamo na drugo točko dnevnega reda in tudi predsedujoči se bo zamenjal. Tudi jezik bomo zamenjali. Najlepša hvala, Marita, za to, da si me nadomeščala. Prišli smo do 12. točke in glede na to, da imamo predvsej zamude, prosim vse udeležence za razumevanje in za potrpljenje. Bomo pa seveda vsta čas čim bolj plodno izkoristili in zato ne bom imel dolgih govorov, ampak pozdravljam Funsa Leruaja, novega predsednika Evropske unije Eh, mreže javnih zavodov za zaposlovanje. Je tudi eh, direktor Flamskega eh, urada za zaposlovanje. Najlepša hvala, Čestit, da ste z nami. Čestitke za eh, izvolitev in eh, mislim, da ste prišli na zelo zanimiv položaj in da se vam obeta zelo zanimivo delo. Eh, torej, na podlagi odločitve sveta in parlamenta od leta 2014 obstaja ta mreža eh, javnih zavodov. To je eh, pomembno eh, orodje za skupno učenje, izmenjavo praks in izkušenj. ukvarjate se z vprašanji dolgoročnega eh, izobraževanja, eh, integracije, eh, trga dela in zlasti nas seveda zdaj zaposluje vprašanje integracije migrantov na trg dela. Pomembno je, da ugotovimo, kako to organizirati na evropski ravni. In Eh, poleg tega je z nami tudi gospod Holcert, predstavnik komisije, ki bo ravno tako eh, sodeloval v razpravi. Vem, da je tudi eh, on zelo predan tem vprašanjem. In zdaj kar takoj dajem besedo gospodu Leroyju, da potem lahko izvedemo še razpravo. Hvala. Izvolite mi. Uh, Hvala, uh, gospod predsedojoči. Hvala članom odbora, da ste nas povabili. Res nam je uh, v čas, da lahko predstavimo mrežo javnih zavodov za zaposlovanje. Kot boste videli na, v predstavitvi, čisto uvodoma tri pomembne zadeve naj izpostavim. Prvo, delo zavodov za poslovanje um, se povezuje z različnimi organizacijami in igramo različne funkcije. Imamo različne funkcije. Vsi se ukvarjamo z uravnovešanjem popraševanja in eh, ponudbe na trgu dela v korist iskalcem zaposlitve. Eh, pri tem gre za izvajanje aktivne eh, politike trga dela, svetovanje Eh, karierno svetovanje in podobno. Vse te funkcije pa organiziramo zato, da dosežemo dva pomembna cilja. Eh, prvi pomembni cilj je zagotoviti, da se poveže povpraševanje in ponudba na lokalnem trgu dela, na nacionalnem trgu dela in na evropskem trgu dela. To je naša glavna naloga – usklajevanje in povezovanje med eh, iskalci zaposlitve in uh, delodajalci na evropski ravni, to je pa glavna naloga naše mreže, je pa eh, igramo vlogo pri izvajanju evropske eh, strategije za delovna mesta in trajnostno rast. To je ena od glavnih nalog naše mreže. Torej imamo različne funkcije, ampak dva skupna cilja. Druga zadeva pa je, da eh, zaradi gospodarske krize leta 2008 po eni strani in zaradi ustanovitve eh, naše eh, strategije 2020 eh, smo se soočili z mnogimi osnovnimi reformami Zavodov za poslovanje nismo več na trgu dela samo aktivni, ampak ga tudi vodimo. Eh, potem razvijamo posebne storitve eh, za, za delodajalce in tudi partnerstva z zasebnimi delodajalci. Torej veliko reform poteka. In tretje, eh, tretje ugotovitev, namreč javni zavodi za, za poslovanje so povezujejo tako za delodajalci kot z iskalci zaposlitve. E, ta mreža PES je e, velik, veliko udeležena na trgu dela in e, išče po drugi strani vedno večji tržni delež, če temu tako lahko rečem. Gre za res heterogeni sistem zavodov za zaposlovanje. Naša evropska mreža uh, ima svoj uh, upravni odbor z predstavniki iz vsake države uh, članice, pa tudi predstavnika uh, Irske, uh, Islandije, Norveške in Švice, ki so opazovalci v naši mreži. Uh, imamo tudi svetovalce. Trenutno se ukvarjamo z glavnimi tremi izzivi, pravzaprav že kar nekaj let, kaj lahko naredimo eh, v boju proti nezaposlenosti mali, z, m, mladih za uh, eh, gotoviti jamstvo za mlade. V mnogih državah to sploh ni več prioriteta. V nekaterih uh, državah imajo uh, bolj probleme eh, vzpostavljanja uh, jamstva za druge iskalce zaposlitve, ampak uh, v vseh državah je uh, vendarle še vedno veliko mladih, ki so nezaposlenih. Potem je druga uh, prednostna naloga in tukaj ste pripravili pred kratkim priporočilo, kako se soočati z dolgoročno nezaposlenostjo. Še vedno velik problem v večini držav članic. In tretje, omenili ste to, eh, kako lahko vključimo begunce v trg dela. To je res pomembno. Ko sem eh, poslušal prejšnjo razpravo, upam, da bo naša naslednja naloga eh, v eh, kratkoročno igrati vlogo v jamstvu za znanja in spretnosti, kajti to se mi zdi še pomembnejše od jamstva za mlade, ker upošteva spremembe v naših gospodarstvih in trgih dela. Zahtevati se moramo, da je eh, glavna dobrina Evrope eh, človeški kapital. Ne gre za znanje in spretnosti le tistih, ki iščejo zaposlitev, ampak tudi tistih, ki so že zaposleni. To so naši skupni izzivi. In kakšen je naš glavni pristop? Iz kombiniramo najboljše iz obeh svetov, tako imenovani benchmarking. Najboljše iz pristopa benchmarking in najboljše iz uh, sveta izobraževanja in učenja. In tako smo oblikovali nekaj, kar imenujemo bench learning. To je v bistvu naša glavna naloga, glavna naloga mreže javnih zavodov za poslovanje PES. In tukaj imamo sprva štiri stebre. Začenjamo z kvantitativno in kvalitativno oceno um, delovanja ali uspešnosti vsakega Ga pesa, torej to je dvojna ocena. Začenjamo uh, od spodaj na vzgor, uh, eh, tudi za strani enakih in potem na vzgor. Potem ugotovimo, kaj so dobre prakse odkrivamo jih in jih širimo v okviru mreže javnih zavodov za poslovanje. Torej, to je pravi bench learning, kajti sproti se učimo, eh, kje, najde, kje najti najboljše prakse. Tretji stebr po eh, ocenah eh, na osnovi poročil pripravimo konkreten akcijski načrt, za, da bi izboljšali tisto, kar se je izkazalo, da je šibkost. In te šibkosti obravnavamo na različne načine in upoštevamo različne načine učenja. Eh, bench learning in tako dalje. To je osnova našega projekta. Lahko bi rekli, da obstajajo trije pomembni skupni cilji ali izzivi. Temu bi rekel uh, trojni A model za uh, zavode za poslovanje. A ta trojni A je um, accountability, odgovornost, ki uh, se nanaša na preglednost uh, delovanja. Treba je biti uh, zelo pregleden oziroma transparenten pri izvajanju aktivnosti. Drugi, je vpraša, drugi steber pa se nanaša na eh, sposobnost odzivanja eh, na dogajanje na trgu dela. In tretji izziv, tretji A je agility, torej agilnost, kako se lahko eh, dobro odzovemo na različne eh, probleme, ki nastajajo na trgu dela. In en od, en od glavnih vidikov je, in to je težko za zavode za poslovanje, ta eh, prehod od le akterja na eh, trgu dela v vlogo soustvarjalca ali vodilnega na trgu dela. In tukaj moramo upoštevati vse te težave, ki nastajajo na trgu dela. Če želimo se res soočiti z dolgoročno nezaposlenostjo, potrebujemo močna partnerstva z nevladnimi organizacijami in drugimi iz civilne družbe. To so tri strateški izzivi, ki so vključeni v naš tako imenovani pristop bench learning. Naša metodologija, to sem že razložil, začeli smo, eh, začnemo z kvalitativnimi in kvantitativnimi ocenami, od eh, pregledi z Eh, strani enakih, ugotavljanjem in odkrivanjem dobrih praks, eh, pripravo akcijskih načrtov, eh, potem načrtov vzajemnega učenja in naprej do bench learninga. To je dobra metodologija, zares dobra, ki omogoča dobro organizacijo Zavodom za zaposlovanje. In kje smo danes? Imamo poročila Eh, bench learning za vse članice mreže, vse javne zavode vključene v mrežo, eh, kakšna je njihova uspešnost in kakšen je njihov položaj na trgu dela. In sedaj razmišljamo o drugi fazi v okviru bench learninga. Prvo je, da, da eh, ugotovimo oziroma smo že ugotovili, kaj so dobre prakse in sedaj gremo naprej na drugo fazo, Eh, delati moramo na šibkostih, na pomankljivosti, da se izboljšajo tisti zavodi za zaposlovanje eh, in te, kjer je teh pomankljivosti več, te se pa učijo od bolj uspešnih zavodov. Po mojem mnenju eh, je dobra ilustracija teh naporov nek seminar, ki smo ga organizirali prejšnji mesec v Kebenhavnu. Eh, Evropska komisija z njim sicer ni bila zadovoljna, ampak večina zavodov za zaposlovanje eh, je bila prisotna za to, da se pogovorimo o drugi fazi bench learninga. To je ka znak, da, eh, da je za bench learning dovolj podpore in da smo pripravljeni na osnovi tega izboljšati lastno uspešnost. In sedaj si poglejmo nekaj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 naših kolegic in kolegov. In lahko vam dam nekaj prvih zaključkov našega dela. Kot prvo vidimo, da skozi ta pristop bench learninga dejansko se mreža eh, reformira, zavodi za zaposlovanje se eh, reformirajo glede na potrebe v državah članicah. Na osnovi eh, pristopa enakovrednosti pa res lahko izboljšamo uspešno zavodov za zaposlovanje. To smo ugotovili. In dejstvo, da delamo na osnovi dejstev, ki jih ugotavljamo, je zagotovilo, da lahko se nekaj izboljša, kajti če se je izboljšalo v eni državi članici, se lahko tudi v drugi. In glavni cilj je seveda ponuditi boljše storitve našim um, strankam, tako uh, iskalcem zaposlitve, državljanom kot delodajalcem. Benchlearning ni neka metodologija ali nekaj. Uh, izmišljenega, ampak to je bolj način razmišljanja, eh, kako se učiti, da bi izboljšali lastno uspešnost. In važno je, da imamo politično podporo. In za me je eden od ključnih vidikov eh, bench learninga ravno v tem, da je zgrajen na zaupanju vsak do lahko izvede samo oceno eh, in tisti, ki so uh, ki vas ocenjujejo in so vam enakovredni, so izkušeni in v vsakem zavodu za zaposlovanje so sposebni ugotoviti prednosti in pomakljivosti. In potem vam je dana možnost, da se izboljšate, eh, tako da zaupate najboljšim praksam svojih kolegov. In zaradi tega eh, moram reči, gospod predsedojoči, da je zaupanje vedno osnova Evropske unije, vsaj zame. In to je temeljna vrednota vsega delovanja PESA. Ne gre za izboljšanje samo zavodov za zaposlovanje. To ni namen bench learninga. Namen bench learninga je ustvariti uh, zaupanja polno okolje, v katerem se bo izboljšala uspešnost vsakega zavoda za poslovanje in to je absolutno možno. To je način gradnje mostov med zavodi za zaposlovanje, zato da se izboljša ne eh, le eh, nacionalni trg eh, dela, trg dela v posameznih državah, ampak trg dela v Evropski uniji kot celoti. In kot smo slišali v videu, Eh, lahko eh, se dejavnosti eh, razvijajo v okviru bench learninga, pa tudi na drugih, v okviru drugih politik. Pristop je od spodaj na vzgor, je res pregleden, kaj ti kažemo, kakšna je uspešnost, ki smo jo do sedaj že dosegli s tem procesom. In ne na zadnje. Eh, ravno kar včeraj ali celo danes zjutraj natisnjena brošura o pristopu bench learning. In Ralf in jaz smo vam na voljo za vsa vprašanja, komentarje in mnenja. Najlepše hvala. So, dank, uh, Najlepša hvala. Sedem minut nam je še ostalo dve minuti potrebujemo za odgovore in uh, ostane nam torej še pet minut, ni časa za kakšne poglobljene razprave. Zato vas uh, vabim, da zastavite morebitna vprašanja obema gostoma. Mene uh, konkretno zanima, kakšen je odnos med PS in Euresom. Kakšna je tu povezava, kakšno sodelovanje poteka? Ima še kdo kako vprašanje? E, LS je prva na vrsti, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam imam, sama imam vprašanja. Kako enačite čas eh, zamenjave delovnega mesta in eh, čas izobraževanja? Kajti mladi se morajo vključiti v, na trg dela kljub uh, hitrim uh, eh, zamenjam ali spremembam v poklicih. Potem drugič, govorili ste o seminarju v Kövenhanu, kjer ste se zbrali vsi, ampak globalno me zanima, kako izvajate to vzajemno učenje, tako da uh, zagotovite, da je stanje znanja nekako enako vseh 28 članicah. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pavel, za socialiste in demokrate. Ja, bom krajši, kot sem prvotno nameraval, ampak eh, vendarle. Sam bi izpostavil dolgoročno brezposobnost in migrante. Kje vidite težave zavodov, ko gre za eh, integracijo, tako ko gre za dolgoročno brezposobne, kot tudi eh, za migrante? Pravzaprav je problematika zelo podobna. Eh, Eh, oboji potrebujejo izobraževanje, pri migrantih je seveda to še vprašanje jezika, kulture in tako dalje. Naprimer, pri nas imamo velike probleme zaradi eh, slabega oziroma preniskega financiranja in eh, zavodi enostavno ne uspejo vsega izvesti, kar bi potrebovali. Je tudi nekaj evropskih projektov in. Eh, ta obremenitev je za večino naših zavodov enostavno prevelika. In če pogledamo celotno situacijo, vem, hitro smo morali spostaviti delovna mesta za policiste, veliko denarja je šlo za ograje v različnih državah, predvsej manj denarja ali pa predvsej premalo denarja pa je na voljo za integracijo. In vprašal bi še, kako sodelujete Eh, z zasebnimi zavodi za brezposelne, oni konec koncev dobro zaslužijo svojim poslom in zakaj se ljudje odločajo za zasebne eh, ponudnike teh storitev na mesto za javne oziroma nacionalne. Eh, kakšne so razmere v državah, kjer je več zasebnih ponudnikov od javnih? je to morda eh, boljša rešitev kot eh, naprimer pri nas, kjer zasebnih ponudnikov nimamo? Hvala. Hvala, še kako vprašanje? Gospod McIntyre. Hvala, gospod predsedujoči. Težko bom kratka, ampak zelo se bom potrudila. Naj samo rečem, da res podpiram in pozdravljam bench learning, benchmarking, učenje iz najboljših praks, vse na osnovi dejstem. To je preprosto čudovito. Vsaka država članica je drugačna in pri nas je tako, da naše uh, povpraševanje je najnižje do sedaj. Imamo uh, uh, zelo. Uh, malo, ki so nezaposleni brezposljeni. E, eh, imamo pa tudi 740 tisoč eh, odprtih delovnih mest, nezasedenih. Zanima me, kako jih bomo zapolnili. Kako se, to, se vi povezujete z izobraževalnim sistemom in podjetjem, da, podjetji, da ugotavljate, kakšne so potrebe na trgu dela in kako se to lahko izpolni? Hvala, gospod Harkin. Dve kratki vprašanji. V vaši brošuri govorite, da je bench learning nekaj, kar lahko dolgoročno zmanjša nezaposlenost in pomankanje znanja. Razumem. Ampak moje vprašanje je, če sem dobro poslušala, kar ste rekli, se mi zdi, da se osredotočate predvsem na. Uh, ponudbo in zato me zanima, uh, kaj delate na strani povpraševanja. In v brošuri ravno tako govorite o pomoči državam, članicam z, pri reformah. Ali nam lahko date kakšen konkreten primer? Hvala, gospod Karen. Eh, Najlepša hvala. Er hvala lepa. To je bila zelo zanimiva predstavitev, ampak eh, če pogledamo te zavode za poslovanje, njihov glavni namen pomagati državljanom, kako pa njih pritegnete k temu, da dobite ustrezne podatke, da se odgovo, da odgovorijo in da se vključijo v eh, bench learning, kako sami državljani ocenjujejo delo? zavodu za poslovanje. Najlepša hvala. Jean Lambert ni, gospe G. tudi ni, tudi ni, e NF tudi ni. Ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne, potem kar prosim gospoda Leroyja, če lahko eh, odgovori, če nam bodo tolmači naklonili še pet minut, bomo imeli dovolj časa tudi, da slišimo odgovore. Izvolite. Z, uh, Hvala za vsa vprašanja, kar pomeni, da ste zelo zainteresirani za delo Zavodov za zaposlovanje v Evropi. Naj samo povem, da po mojem eh, Evropska unija more biti eh, vključena v delo Zavodov za poslovanje, eh, še zlasti, če igram, naj bi igrali vodilno vlogo, ampak če naj prevzamemo vodstvo na trgu dela v Evropi, močnih partnerstvih z drugimi akteri, potem bi bilo to logično. Um, in mi bomo potem tisti, ki bomo uh, bolje usklajevali popraševanje in ponudbo, kot smo jo v preteklosti. Nekaj vprašanj uh, e, temelijo na dejstvu, da bi morali preisti eh, ne le usklajevanje z izobraževanjem, eh, izobraž, eh, sistemi in doseženimi nazivi, ampak bi morali preiti na uh, kompetence za prihodnost, to pa moramo vključiti v naše izobraževanje, v sistem poklicnega izobraževanja in v sistem usklajevanja. In ena najboljših praks, ki smo jo odkrili, je dejansko sodelovanje uh, Malteškega zavoda za poslovanje in mojega zavoda za poslovanje. Kajti, uh, Za sedaj imamo kot prvi v Evropi sistem usklajevanja na osnovi kompetenc, kateremu sledijo tudi nekatere informacije, ki smo jih dobili od eh, francoskih kolegov. Ampak vzpostavili smo tak sistem, ki deluje temelji na kompetenca. Malta pošilja eh, po noči eh, svoje informacije o prostih delovnih mestih in biografije iskalcev zaposlitve nam, mi pa potem to pregledamo in po noči potem pošiljamo svoje podatke eh, Malti. In smo dva majhna zavoda za poslovanje, Malteški in Flamski, nimamo eh, dovolj sredstev, da bi razvili svojega, la, svoj lastni sistem usklajevanja, lahko pa razvijamo skupnega. Eh, na osnovi izkušnja izkušenj iz Malte smo tudi sami izboljšali eh, sistem usklajevanja in to je bilo koristno za iskalce zaposlitve tako na Malti kot v, na Flamskem. In to je dobra pot za prihodnjo. To je eden od primerov, kako lahko skupaj delamo na osnovi prednosti. Eh, enega zavoda za poslovanje v korist drugega zavoda za poslovanje. In še zadnje vprašanje je bilo glede reform. Nekatere reforme, ki so jih izpeljali v nekaterih zavodih za poslovanje, eh, so se eh, so upoštevali tudi eh, močne eh, zavode za eh, delodajalce enostavno ne morete um, zaposliti ljudi brez dobrih odnosov za delodajalci. In mnogi zavodi za poslovanje se uh, res zelo dobro uh, soočajo z problemi iskalcev za poslitve, nimajo pa dobrih odnosov za delodajalci in to je eden od glavnih izzivov ki bo uh, prinesel uh, več priložnosti na trgu dela. In če se še uh, ozrem na eno vprašanje, uh, moramo početi enako, obravnati enako kot zasebni sektor, torej so ustvarjati uh, ne razvijati eh, storitve iz našega zornega kota, ampak zazornega kota tako delodajalcev kot iskalcev zaposlitve. In tu je tisto, kar sem se, naj, kar sem se eh, glavno naučil iz eh, jamstva za mlade. Uh, To je bilo glavno sporočilo. V priporočilu je namreč pisalo, da je mlade treba. Mlade iskalce za poslitve treba vključiti v zavode za poslovanje in ustvarjanje storitev. In ko ustvarjamo nove storitve skupaj z komitenti, z strankami, na ta način se izboljšujemo in imamo bolj učinkovite storitve kot kadarkoli prej. To je ena od lekcij, ki smo jih nauči, se naučili skupaj z vsemi drugimi zavodi za poslovanje. Torej, kako vzpostaviti dobre scheme za sodelovanje. Skupna uh, pot je torej tudi v povezavi z uh, begunci so, je pravzaprav dobre prakse. Če imamo, če jih odkrijemo, potem lahko v vseh državah članicah izboljšamo zavode za poslovanje in to na osnovi skupne strategije. Eh, pri dolgoročnem eh, nezaposlenosti in problemu eh, beguncev je nekaj skupnega. Obstaja veliko problemov, ki so skupni naprimer uh, eh, v primeru uh, beguncev jezik, kultura pri nezapo dolgoročni nezaposlenih, psihološke ovire, zdravstveni problemi in glede na to množico problemov, uh, zavodi za zaposlovanje sami enostavno ne morejo uspeti. Zato moramo sodelovati z zasebnim sektorjem. Z, uh, komercialnim zasebnim sektorjem in za nevladnimi organizacijami, ker le tako bomo lahko eh, ponudili integrirane storitve eh, iskalcem zaposlitve, ki so lahko dolgoročno že nezaposleni. In torej, le ta integriranost je za posamezne eh, skupine eh, stranki je pomembna. Tako, najlepša hvala. Še enkrat prosim za razumevanje zaradi omejenega časa. Mislim pa, da je sama tematika eh, že eh, po naravi taka, da gotovo to ni zadnja priložnost, ko o tem govorimo v našem odboru. Prej ali slej bo eh, torej, vaše delo zopet se znašlo na našem dnevnem redu. Eh, nedvomno bomo opazovali vaše delo in eh, morda boste lahko. Eh, boste lahko tudi v prihodnje konkretno predstavljali svoje dosežke in rezultate. Najlepša hvala. Hvala eh, vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Eh, Dobro tek vam želim in se vidimo popovdne.